Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Gospe in gospodje, počasi se usedite, prosim. And again, may I ask you to- Ponavljam, prosim, nehajte se pogovarjati in se usedite. Pričenjamo s sestankom. Thank you very much. Najlepša hvala. Dear ladies and gentlemen, I... Spoštovane gospe in gospodje, pričenja se današnja seja odbora regi, parlamentarnega odbora in danes eh, imamo čast imeti skupno zasedanje s predstavniki nacionalnih parlamentov iz držav članic. Dovolite pa mi, da sledim rednemu postopku in da najprej sprememo dnevni red današnjega popodanskega sestanka člane odbora regij sprašujem, so kakšno vprašanje? Gospod Van Nistelrooy, koordinator skupine ELS. Hvala lepa. Ja, bom se oglasil na hitro, da bomo lahko prišli na razpravo, ampak prejšnjič moramo omeniti katastrofo, ki je prizadela otok, otok San Marten in celotne Antile pravzaprav. Zdaj pa imamo situacijo v Grčiji. In zanima me, kdaj se bomo pogovorili o tem. Gospa Spiraki je prosila za to in morda bi lahko sama spregovorila o tem. Tako da me zanima, ali bomo imeli čas umestiti tudi to razpravljanje. Gospa Spiraki. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospod Van Nistelore, da ste izrazili solidarnost Grkom. Samo par besed, gospa Mihajlova. Prosila bi vas, da umestite še točko o Grči na jutrišnji dnevni red. In prosila bi, da se to obravnava tudi na plenarnem zasedanju konec novembra. Kolegom iz odbora Regi bi povedala, da je treba izkazati solidarnost grškemu narodu in prositi komisijo za izjemo pri nacionalnih prispevkih iz eh, evropskega proračuna, eh, ko gre za takšne katastrofe in da se pripravi sprememba uredbe v zvezi z Evropskim solidarnostnim skladom. Hvala za besedo. Več o tem pa jutri. Hvala, gospod Vanisar, hvala, gospa Spiraki. Ja, jutri zjutraj. Potem, ko bomo obravnavali poročilo delegacij iz Romunije in Moldarije, pred glasovanjem bomo namenili še nekaj časa predstavitvi situacije v Grčiji. In vesela bi bila, če bi lahko sodelovali takrat in povedali, kaj se dogaja. In še drugič na sestanku koordinatorjev smo v dosje za sestanek že predvideli razpravo o trenutnem dogajanju in situaciji v Grčiji po poplavah, na katerih je prišlo. To je vse, kar zaenkrat lahko storimo. A zdaj lahko sprememo dnevni red skupaj s temi pripombami. Hvala lepa. Treba je potrditi še zapisnik sestankov z 9. in 10. oktobra. Zapisnika sta na voljo na spletu. Predlagam postopek kot običajno, razen če kdo ugovarja ta, tem zapisnikom. Ni pripomp. Obvestil predsednice ni, tako da se lahko lotimo kar glavne teme na današnjem dnevnem redu. Gre za medparlamentarno zasedanje o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020. Izzivi, priložnosti in prihodni koraki dragi kolegi, dragi prijatelji, dragi poslanci nacionalnih parlamentov. Z veseljem vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Danes smo se zbrali na medparlamentarnem zasedanju, da se lahko pogovorimo o pomembnih vprašanjih. Kakšna je prihodnost kohezijske politike, kako ne bi bila ta videti potem, ko se trenutno finančno obdobje oziroma obdobje financiranja izteče po letu 2020. Teh vprašanj smo se že večkrat dotaknili na sestankih našega odbora. Prav tako smo pripravili tudi resolucijo z naslovom Gradniki kohezijske politike po letu 2020. Ta resolucija je nastala po mnenju na lastno pobudo, ki smo ga pripravili v odboru. V njem je zapisano stališče parlamenta, torej v resoluciji je zapisano stališče parlamenta in to je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju maja letos. V tem trenutku se ukvarjamo s tako imenovanim predlogom omnibus v zvezi z umestnim pregledom, umestno evalvacijo trenutnega obdobja in gospa Krel, ki se bo oglasila pozneje danes, je poročevalka našega odbora za ta dosje. Kot veste, je bilo sedmo kohezijsko poročilo objavljeno na Evropskem tednu mest in regij oktobra. Prav tako pa smo se o tem že pogovarjali v našem odboru skupaj s gospod Krecu, komisarko za regionalni razvoj in komisijo Kotr iz odbora regij. Tudi naš odbor pripravlja poročilo na lastno pobudo o tem pomembnem dokumentu. Prihodnje leto se bo pričelo konkretno delo o prihajajočem obdobju financiranja in lahko že tudi pričakujemo predlog o večletnem finančnem okviru, ki ne bi bil predložen maja. Tako so nas obvestili. Jutri bomo na sestanku imeli predstavitev, kjer bo sodeloval tudi komisar Oettinger, ki je pristojen za proračun Evropske unije in upam, da bomo izvedeli več informacij o tej tematiki. Upam, da bo današnja razprava odkrita v zvezi z izzivi, ki nas čakajo, v zvezi s priložnostmi in da bomo lahko preučili tudi primere najboljših praks iz trenutnega in preteklih obdobij financiranja. Skupaj s poslanci Evropskega parlamenta pričakujemo, da bo današnja razprava plodna in želimo vam prijeten sestanek danes. Preden damo besedo govorcem, še par tehničnih pripomb za poslance in poslanke nacionalnih parlamentov. Če bi se radi oglasili med razpravo, se prosim upišite na dokument eh, med kandidati, ki bi prosili čas za govor in ta dokument potem date osebju parlamenta, eh, ki bo dokument zbiralo. Lahko to najdete, ta dokument? na mizah so. Uh, we, I, I already know you. <laughs> Ja vas že poznam. In potem lažje ugotovim, kdo prosi za čas za govor. E, običajno imamo tak postopek, da se najprej oglasijo koordinatorji političnih skupin, potem pa bodo dobili besedo poslanci nacionalnih parlamentov in potem še drugi. Tako, zdaj pa lahko že tudi prisrčno pozdravim komisarko Krecu, ki je današnja gostja in ki bo sodelovala v razpravah. Pozdravila bi pa tudi ministra Aba, ki je minister estonske vlade. Estonija v tem trenutku predseduje svetu in tudi lepo zdrav članom odbora regij, ki bodo z nami razpravljali o kohezijski politiki. Torej, v veselje mi je, zdaj pa ne bom več zapravljala časa in bom dala besedo komisarki Krecu. Da prisluhnemo njenim pripombam v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane pos evropske poslanke in poslanci in spoštovane. Nacionalne poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste me povabili na današnji sestanek. Kot veste, so nacionalni parlamenti za komisijo izjemno pomembni, saj nadzirate naše politike in jih približujete državljanom. Tako da sem res hvaležna vsem, ki ste se udeležili sestanka. Vedno, ko potujem, se skušam sestati tudi z nacionalnimi poslanci, skušam razložiti prioritete komisije in zagotoviti nenehan in transparenten dialog. Današnji sestanek v hiši evropske demokracije je ključen trenutek v času, ko res potrebujemo ustrezen dialog. To je tudi bistven trenutek za naše politike, saj smo se zbrali, da razpravljamo o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020 prejeli smo mnenje skoraj da vseh držav članic v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike. Tako da bi se zahvalila vsem vam, predstavnikom nacionalnih parlamentov, za delo, ki ste ga upravili. Prav tako izjemno cenim delo odbora regij, gospa predsednica, zares trdo delate, ko se pripravljate, na prihodnosti politike, tudi poročilo gospe Westfall je pomemben prispevek in mnenje gospoda Schneiderja. Prav tako. Saj smo s tem res dobili veliko materijala, o katerem moramo premisliti in ga analizirati. Gospe in gospodje, ko se ozremo v preteklost, Vidimo, da je evropski projekt prinesel mir in blaginjo, ampak eh, najrazličnejše krize, pritiski globalizacije, migracije in tehnološke spremembe povzročajo napetosti v naši uniji. Razlike se povečujejo, kar omenja že tudi zadnje sedmo kohezijsko poročilo. A eh, ti prepadi ogrožajo vrednote, na katerih je bila zgrajena Evropska unija. Ko se oziramo v prihodnost, mislim, da je trend sestavljen iz dveh besed. Kohezijske politike. Zakaj? Gre za najbolj konkreten izraz evropske solidarnosti. Gre za politiko, ki zagotavlja enake možnosti za vse državljane v vseh regijah. Kot rečeno, komisija je prejšnji mesec objavila sedmo poročilo o stanju kohezijske politike v Evropski uniji in to poročilo pove marsikaj. Prvič, konvergenca se odvija na evropski ravni. To je obetavno za prihodnost in pomeni, da kohezijska politika deluje. Vendar pa paradoksalno poročilo pravi tudi, da se razlike med državami in znotraj držav povečujejo, med podeželjem in urbanimi območji, med primestjem in mestnimi središči, med majhnimi mesti in večjimi eh, metropolami. Prav zaradi tega menim, da mora kohezijska politika še naprej vlagati vse regije. Vem, da odbor regije in številne države članice razmišljajo enako. Poročilo pravi tudi, da se motor za rast povečuje. Socialna vključenost, vključevanje imigrantov, podnebne spremembe, varstvo okolja, trajnostni promet, osnovne storitve, kot so zdravstvene storitve, izobraževanje, osnovna infrastruktura, raziskave, razvoj. Vse to so področja, kjer kohezijska politika lahko marsikaj spremeni in to mora početi tudi v prihodnje. Še naprej moram pomagati državam članicam in regijam, da bodo izboljševale svojo odpornost in se bolje odzivale na spremembe, do katerih prihaja, zaradi globalizacije naprimer. Vprašanje pa je, kako se tega lotiti, kako se lahko sredotočimo na oprijemljive rezultate in kako spoštovati pravila, kako naj bi bila kohezijska politika preprostejša za upravičence, kako bo bolj prilagodljiva in kot rečeno prijazna upravičencem. Kje so tisto pravno ravnovesje med spremembami in stabilnostjo? Vse se prične z eno besedo – zaupanjem. Zaupanje je bistvenega pomena. Sama se res zauzemam za ponostavitev te politike, ki že 25 let ni bila spremenjena. In včasih se vse skupaj sprožijo v nočno moro za upravičence. Tako da je treba poenostaviti sistem upravljanja in nadzora in mislim, da je to prvi korak, kako vrniti zaupanje v organe in evropske institucije. Programsko obdobje 2014-2020 je že zagotovilo veliko zaupanja, ampak je tudi prineslo precej bremen. Tako da potrebujemo lažji, manj obremenjen pristop. Ne, eh, številni podpirajo sistem tem, kjer naj bi imeli vnaprejšnja plačila. Potem je tu še prožnost. Prejšnja leta so jasno pokazala, da se lahko vsaka regija spopada z novimi izzivi. V okviru trenutnega financiranja kohezijske politike so prioritete fiksne na začetku obdobja izvajanja in potem traja predolgo, da izvedemo prilagoditve, če te potrebujemo. Pogosto krat se je zgodilo, da bi se morali odzvati bistveno prej, kot smo se V Valoniji smo recimo imeli zadevo Caterpillar, kjer so delavci čez noč ostali brez dela, potem naravne katastrofe. In eh, zaradi takšnih dogodkov res potrebujemo več prilagodljivosti. In potem je tu, so tu še nedodeljena sredstva v okviru kohezijske politike, ki bi se jih moralo dati hitreje razporejati in bolj prožno. Prožnost bi lahko izboljšali tudi tako, da bi imeli preprost regulativni svežen, kjer bi bila pravila za črpanje strukturnih skladov enaka. In za konec bi še povdarila vprašanje upravljanja. Nizka kakovost upravljanja ovira gospodarski razvoj in zmanjša učinek javnih naložb. Ne prvič, ne zadnjič ne bom povedala, da denar ni vse. Treba je izboljšati upravne zmogljivosti. In prav zato se zdaj obračam na vas, predstavnike in predstavnice nacionalnih parlamentov. Vi veste, kaj se dogaja v vaših eh, volilnih okrajih. Na voljo imate urodja in strokovno znanje, tako da lahko prenesete evropsko zakonodajo. In mislim, da res igrate odločilno ulogo, ko gre za zmanjšanje birokracije. Prav tako ste na najboljšem položaju v svojih državah, da lahko pomagate najti načine, kako izvajati strukturne reforme na čim boljši način. Gospe in gospodje, bom počasi zaključila, tako da povdarim, kako pomembno je, da delamo z roko v roki. To pa se prične tako, da bodo državljani v vaših volilnih okrajih vedeli, kaj kohezijska politika prinaša. Skupni ukrepi, ki smo jih predlagali na začetku leta skupaj s komisarko Tyson, se že izvajajo v regijah. Zdaj pa je pomembno to, da vsi ostanemo soglasni. Komisija države članice, Evropski parlament, nacionalni parlamenti, regionalni in lokalni organi vse vas ne prosim, da častite Evropsko unijo. Gre le za to, da priznate uspeh, kjer ga zagotavljamo, kjer kakšen projekt res kaj spremeni, pa se financira iz evropskih sredstev. Pogost, prepogosto samo kažemo s prstom in. Eh, poslušamo vse, kar je slabo, prihaja iz Bruslja, vse, kar je dobro, pa od županov in držav članic. Kadarkoli prižgem televizor, vidim to veliko igro v zvezi z naložbami, 90 odstotkov jih pa prihaja iz evropskih sredstev, pa tega nihče ne pove. tako da uh, res, je res treba kaj spremeniti. Mislim, da moramo izboljšati komunikacijo, narediti korak naprej na tem področju. Pogovarjal sem se po telefonu s komisarjem Moidosom, ki je bil v Manchesteru na univerzi, v katero smo vložili 150 mil eh, milijonov evrov, pa ni nikjer pisalo, da se je to zgodilo. Ko mi komisar Moedas vprašal, odkot ste pa dobili sredstva, so rekli od župana. 150 milijonov evrov. Ne vem. Mislim, da je res treba obnoviti zaupanje med nami. Še vnaprej moramo jasno govoriti, kako je s kohezijsko politiko in tudi kolegi iz odbora regiji, mislim, bodo z veseljem predstavili dodatne podrobnosti v zvezi z zavezništvom za kohezijo ki se je pričelo, ki se je vzpostavilo letos in se zdaj razvija. In še za konec bi vas rada obvestila, da je predsednik Juncker prejšnji teden vzpostavil delovno skupino o subsidijarnosti in sorazmernosti, kar je napovedal v svojem govoru o stanju Uniji septembra. Sestavljena bo iz poslancev nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in odbora regi. Ta delovna skupina prihaja v ravno pravem trenutku in bo vzpostavljala in ohranjevala politični dialog. Pogovarjali se bodo, kako zagotoviti boljšo učinkovitost kohezijske politike in dodano vrednost. Želim vam danes plodne razprave in lahko tudi rečem, da je vaš odbor eden najboljših sestavljenje iz eh, ljudi z veliko strokovnega znanja, ki delajo na terenu, vedo, kaj deluje, kaj ne. In res je pomembno zagotoviti sodelovanje med Evropskim parlamentom, komisijo in nacionalnimi parlamenti, tako da sem res hvaležna za današnje vabilo. Hvala, gospa komisarka. Hvala za zanimiv govor, hvala za pomembna sporočila. Če prav razumem, nas morate že zapustiti. Aha, v gore, ja. Alpsko strategijo bomo tudi še obravnavali. Vemo, da ste zelo zaposleni. Hvala, da ste se udeležili današnjega sestanka. Gospod Van Breska pa bo ostal do konca zasedanja. Tako da bo z nami predstavnik Evropske komisije, ki bo lahko odgovoril na vprašanja, če jih boste postavili. In poznajem bom tudi dala besedo. Zdaj pa lahko dam besedo naslednjemu govorcu, gospodu Jaku Abu, ministru za javno upravo iz Estonije. Sodeluje v estonskem predsedstvu, estonskem predsedstvu Evropskemu svetu in predstavil bo pristop predsedstva sveta. Izvolite. Tänan. Austatud proua Mihhailova, austatud volinik Reetsu, gospa Mihajlova, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Za začetek hvala za vabilo na današnji sestanek zasedanja o prihodnosti kohezijske politike. Hvala za možnost, da se lahko skupaj pogovorimo o priložnostih, izzivih in prihodnih korakih. Ravno pravi čas je, da to storimo. Evropska komisija v tem trenutku pripravlja novi večletni finančni okvir oziroma predlog v zvezi s tem, kar zajema tudi kohezijsko politiko. Preden pa se spustim v samo bistvo, bi se zahvalil še Evropskemu parlamentu, gospe Mihajlovi, gospe Krel in vsem poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje na trialogih v zvezi z omnibusom kar veliko smo že dosegli, ko gre za poenostavitev uredbe o skupnih določbah. Julija smo predstavili prioritete estonskega predsedstva v Evropskem parlamentu in povedal sem vam, da je eden naših ciljev nadaljevati z razpravami o evropski kohezijski politiki s posebnim podarkom na poenostavitvi izvajanja. In to nam je uspelo. Lotili smo se različnih zornih kotov in svet za splošne zadeve je prejšnji teden obravnaval predvsem kohezijsko politiko. Svet za splošne zadeve se je sestal tako, da bi vse države članice dobile priložnost izraziti svoja mnenja, stališča in predloge v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike. In danes sem vesel, ker lahko tudi že poročam o tem zasedanju. Skupaj z državami članicami smo sprejeli sklepe sveta o sinergijah in poenostavitvi kohezijske politike po letu 2020. Svet se strinja, da je treba različne instrumente in politike Evropske unije, da se morajo dopolnjevati med seboj, da je treba zagotoviti sinergije med instrumenti in različnimi politikami. Harmonizacija, usklejevanje različnih pravil, različnih skladov je nekaj, o čemer moramo razmisliti, predvsem kar se tiče izvajanja. To je bilo tudi priporočilo skupine na visoki ravni o poenostavitvi. Tako bo vse skupaj lažje za upravičence, lažje se bodo znašli na zapletenem področju evropskih skladov. Prejšnji teden so ministri pristojni za kohezijsko politiko se sredotočili na sedmo poročilo o kohezijski politiki in vprašanja povezana s prihodnim večletnim finančnim okvirom. Vesel sem, ko lahko rečem, da so bile razprave iskrene in temeljite. Države članice so povedale, da, kohezi, da kohezijska politika zagotavlja pomemben prispevek in odpravlja vrzeli na področju razvoja ter spodbuja strukturne reforme in konkurenčnost. Ampak ne smemo počivati na vencih, na uspehih. Kolegice in kolegi, po tem zasedanju lahko rečem, da države članice izjemno cenijo kohezijsko politiko. Svet je tudi zavezan temu, da bi pravila za strukturne investicijske sklade poenostavil. Zdaj pa razmišljamo o načinih, kako zagotoviti preprosta, jasna in neobremenjujoča pravila za prihajajoči večletni finančni okvir. Še par besed o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša kohezijska politika. Glede na sedmo poročilo o kohezijski politiki, regije, države članice in Evropska unija imajo številne koristi od kohezijske politike. Še vedno pa obstajajo regije v Evropi, kot je povedala že komisarka Krecu, kjer geografija gospodarske rasti ni veliko in brezposelnost je še vedno visoka, tako da se soočamo z novimi izzivi. Treba je spodbuditi gospodarsko rast, spodbujati inovacije, treba je izboljšati zaposlenost in se boriti proti brezposelnosti mladih. Treba pa je tudi čim bolj zmanjšati revščino. kohezijska politika ne bi smela ostati nespremenjena ali izolirana od realnosti, ki nas obdaja. Prav nasprotno, ko se soočamo z novimi izzivi, je treba vključiti tudi nove rešitve. Rešitve, ki zajemajo različne sektorje in različna sredstva in sklade. Kohezijska politika mora biti dovolj prožna, da se bo bolje odzvala na dejanske potrebe naših regij in mest. Poleg prožnosti pa moramo zagotoviti tudi politično stabilnost. Kohezijska politika ima namreč pomembno ulogo pri dolgoročnih naložbah in pri podpori strukturnim reformam. E, kohezijska politika seveda ne bo odpravila in pozdravila vseh težav, mora biti ciljno usmerjena, mora imeti jasne cilje in šele takrat bomo dosegli največji možni učinek. Tako bomo tudi poslali jasen signal, kakšno politiko želimo in kakšni naj bi bili pričakovani rezultati. Če se bomo usmerili, oziroma moramo se usmeriti na rezultate, to mora biti naš pristop. Treba je prepoznati, imeti možnost videti dodano vrednost takšne politike in zagotoviti, da bodo državljani videli, kakšne koristi imajo oni oziroma njihove regije od evropskih naložb. Ne smemo podcenjevati pomena čezmejnega sodelovanja v kohezijski politiki. Več kot tretjina evropskega prebivalstva živi v obmejnih regijah in te regije imajo res velik potencial, ko gre za čezmejne storitve. In ko gre za prost pretok ljudi in blaga čezmejno sodelovanje tako najboljši način, kako se odzvati na čezmejne težave, najboljši način, kako izmenjevati najboljše prakse. Eh, dragi prijatelji, kohezijska politika prinaša ogromno dodano vrednost zaradi svojega večletnega pristopa in zato, ker je tudi skladna s cilji Evrope 2020 v okviru Evropskega semestra. Kohezijska politika pravzaprav kaže, kakšne koristi lahko imajo to vrstne naložbe. Zato jo je treba ceniti in nadalje razvijati. Z veseljem ugotavljam, da se odvija vedno več razprav o prihodnosti kohezijske politike in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo oblikovati kohezijsko politiko na takšen način, da bomo še izboljšali naložbe v naše regije, države in še izboljšali dobrobit naših državljanov. Hvala še enkrat za vabilo in hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o tem, kaj smo se pogovarjali na zasedanju Sveta za splošne zadeve. Hvala. Thank you, thank you, Hvala lepa, hvala lepa gospod Ab za te zelo zanimive informacije, za vaše sporočila. Ja, lahko se poslovimo od gospe komisarke in bomo nadaljevali z delom. Um, now I... Sedaj bomo nadaljevali z drugim delom današnje razprave. Imamo pet zelo pomembnih govorcev, ki bodo predstavili različne vidike kohezijske politike, dobre prakse in pa vizijo za prihodnost. Govorci so Erik von Breska, ki je direktor v generalnem direktoratu z regijo Evropske komisije. Trenutno komisija pripravlja predloge za obdobje po 2020 eh, in zato bo njegov prispevek zelo pomemben in zelo se veselimo že teh novic Evropske komisije. Na to Naslednja govorka je gospa Evelina Vasileva, ki je predsednika odbora za okolje in vode Nacionalne skupščine Republike Bolgarije. Ona bo spregovorila o nekaj eh, dobrih praks v Bolgariji. Na to gospa Rovana Plamp, ki je predsednica odbora za evropske zadeve eh, v Romunskem eh, parlamentu. Romunija bo pomladi leta 2019 um, predsedovala Evropski uniji in to je zelo pomembno obdobje za naslednjo proračunsko obdobje. Na to gospod Mihajl Schneider, eh, ki je člen, član eh, odbora regij, zelo dober prijatelj našega parlamenta in je tudi poročevalec za odbor regij za mnenje o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020. Zelo pomembno bo prisluhniti tu tudi glasu odbora regij in na to gospa Konstanc eh, Krel, ki je poslanka eh, odbora regij, poslanka Evropskega parlamenta, je uh, Eh, članica socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Prav tako je tudi poročevalka eh, na glavnih eh, dosejih nekaterih dela odbor, zlasti na doseju Omnibus. Pozdravljam naše govorce in dajem besedo gospodu von Breski. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča zelo sem vesel, da sem bil povabljen na to sejo in eh, poskušal se bom izogniti podvajanju s tem, kar je povedala že gospa komisarka. Osredotočil se bom na štiri točke, ki eh, so zelo pomembne za komisijo, o tem sedaj razmišljamo za prihodnost in ko govorimo o prihodnosti, gre za obdobje po 2020. Kot je bilo že rečeno, komisija bo najkasneje čez 7-8 mesecev eh, pripravila predloge. Prva točka, pomembnost strukturnih reform. Zakaj? Če si pogledamo regije, ki se ne razvijajo ali se manj hitro razvijajo, vidimo, da te regije delijo določene lasnosti. Če si pogledamo naprimer eh, poslovni sektor, v manj razvitih eh, regijah eh, najdemo manjša podjetja, manj podjetij je in manj so produktivna. Kaj to pomeni? To pomeni, da podjetja, ki obstajajo v teh regijah, se del, zelo težko spopadajo z uh, Eh, tem poslovnim okoljem. Majhna podjetja namreč ne najdejo izhoda, velikega, veliko lažje najdejo. In takšno neprijazno poslovno okolje je ne samo ovira za eh, gospodarsko rast, temveč tudi za investicije v okviru kohezijske politike. Naj dam primer, 70 milijard evrov eh, vlagamo v inovacije in razvoj podjetništva te naložbe bodo omogočile ustvarjanje novih podjetij in novih delovnih mest, samo če eh, stroški ustvarjanja novih podjetij niso previsoka oziroma če bodo izpolnjeni pogoji za dostop do financiranja. Sedaj razmišljamo v komisiji eh, o naslednjem, kako lahko ponudimo pozitivne spodbude za izvajanje teh reform, v teh regijah, naprimer eh, v primeru poslovnega okolja, tako da ne nalagamo samo v ljudi in v podjetja, temveč tudi v eh, upravne in regulatorne reforme. Zaenkrat še nismo našli rešitve, ampak eh, razmišljamo o pozitivnih spodbudah na to pomembnost kakovosti upravljanja. Ko si pogledamo uh, Eh, kaj je največja ovira, eh, je um, upravljanje z temi sredstvi. Upravljanje s temi sredstvi pa je odvisno od kakovosti javne uprave in tudi to je povezano z um, razvojem. Tu imam v mislih eh, tudi učinkovitost torej javne uprave, pravosodja v povezavi s korupcijo in tako dalje. Za vse nas je zelo jasno to, da je treba izboljšati javne institucije, javno upravo in da na ta način lahko zagotovimo boljše upravljanje z našimi sredstvi. V prihodnosti bomo več eh, pozornosti posvetili tudi zmogljivosti javne uprave, zato da bo ta lahko bolj učinkovita. Tretjič, moja komisarka je že omenila, da bo kohezijska politika v prihodnosti osredotočena na eh, tista področja, kjer je dodana vrednost, eh, evropska dodana vrednost najvišja eh, in tu imamo v mislih okolje, inovacije in tako dalje. In vsi se bomo strinjali, da je mehanizem rezultatov kohezijske politike um, preveč zapleten. Razmišljamo o eh, resni poestavitvi, o tem smo razmišljali v preteklosti, ampak tokrat res, resno razmišljamo o tem. Eh, prihodne, eh, prihodnja zakonodaja bo veliko krajša, veliko preprostejša, manj bo revizij, manj bo poročanja in ideja je ta, da se čim bolj naslonimo na nacionalna pravila, na nacionalne eh, pristojne organe. To eh, zahteva zaupanje na vseh stranih, kot je povedala komisarka, to ni vedno preprosto, ampak naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo to dosegli. Pri tem pa je treba vedeti tudi, da um, je realnost na terenu drugačna in bomo videli, kako daleč lahko gremo s tem konceptom. Vsekakor pa bomo uh, tu dosegli rezultate. O to sem prepričan, zato ker v komisiji um, uh, vlada konsens, da ne moremo delovati v okviru sedanjega okvira. In na to uh, učinek uh, politik in tu bi izpostavil samo naslednje. Želimo se osredotočiti na inovativne načine financiranja za prihodnost uh, in uh, tu um, se bomo eh, pomaknili v smer eh, posojil, jamstev in tako dalje. Odelili se bomo od eh, teh nepovratnih sredstev. In v svetu in parlamentu bomo poskušali doseči podporo za ta svežen, kar ne pomeni, da se bomo povsem odpovedali nepovratnim sredstvom, ne na katerih področjih so takšna nepovratna sredstva edini eh, vir eh, financiranja, zato ker eh, ni nobenih drugih prihodkov. Potem se bom ostavil. Za nas je vedno jasno, da je politika tista, ki mora biti na prvem mestu, na to pa sledijo instrumenti, ne mora biti obratno. Kaj to pomeni? To pomeni, da kohezijska politika ne more in ne sme eh, se opredeliti samo na ehm, eh, financiranje, na obseg financiranja, mm, na instrumente. Moramo se vprašati, ali eh, ustvarjamo nove delovne mesta, ali investiramo v inovacije in nekateri drugi instrumenti uh, Eh, govorijo zlasti o obsegu investicij. To ni namen kohezijske politike. Mi smo eh, dejavni v okolju, kjer je to težko in politika mora biti na prvem mestu. Ampak, eh, kot rečeno, smo sedaj že v situaciji, ko bo skoraj 20 milijard evrov implementiranih z finančnimi instrumenti in bomo, njihovo uporabo bomo še bolj. Um, spodbujali v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala. Slišil, slišala sem eh, hrup v dvorani, ko eh, ste omenili besedo poenostavitev. To je čudovit eh, proces. Vemo, da gre vsaka poenostavitev, poenostavitev preko eh, zapletov. Eh, upam pa, da bomo tokrat uh, uspešni pri poenostavljanju. Sedaj pa dajem besedo gospe Ivelini Vasiljevi in pozdravila jo bom v bolgarščini. Dajem besedo gospe Vasiljevi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, minister Ap, eh, spoštovani člani Evropskega parlamenta in nacionalnih eh, parlamentov, spoštovani predstavniki komisije in odbora regij. Gospe in gospodje, hvala lepa za priložnost, eh, da um, lahko v, pred uh, to dvorano predstavim v izkušnje uh, Bolgarije glede kohezijske politike. Sedaj pa bom nadaljevala v bolgarščini. Hvala lepa. Bolgarija uh, Eh, bo praznovala eh, obletnico svojega eh, pristopa k Evropski uniji. Deset let po pristopu Evropske unije so bolgarski državljani najbolj optimistični evropejci. Nedavne statistike kažejo, da 50 odstotkov um, Eh, bolgarskih eh, državljanov eh, spodbuja Evropsko unijo, podpira Evropsko unijo, 63 odstotkov um, jo um, vidi kot uh, nekaj pozitivnega in uh, 52 odstotkov uh, kot uh, demokratično. Kohezijska politika je ključna uh, politika Evropske unije in uh, razprava o njeni prihodnosti bo uh, del uh, prednostnih nalog našega predsedstva. In eh, pričakujemo, da bo komisija predstavila v letu 2018 eh, tudi MFF in eh, to bo sprožilo tudi širok postopek posvetovanja. Ko govorimo o prihodnosti, si moramo pogledati tudi v preteklost. Sama imam izkušnje na lokalni ravni in uh, na to tudi kot eh, članica vlade in sedaj kot eh, poslanka v parlamentu. Imamo veliko izkušenj na področju um, izvajanja tega eh, programa v obdobju 2007-2013. Imeli smo nekatere težave na začetku, ampak kljub tem uh, začetnim težavam je uh, bil to zelo uspešen uh, Eh, projekt. 50 eh, eh, različnih obratov za um, od, za odpadne vode je bilo izgrajenih več kot 2000 km kanalizacij in tako dalje. In, Za to obdobje smo uh, v 98 uh, odstotkih uh, izpolnili um, projekt, izčrpali sredstva in ta projekt je zelo pomemben za bolgarske državljane. Evropski denar je zelo pomemben za gospodarstvo države in rezultati so še toliko jasnejši, ko primerjamo makroekonomske rezultate. In eh, na področjih, kjer ni EU eh, e financiranja, po desetih eh, letih članstva vidimo, da je za deset odstotkov višji brutodomači proizvod v Bolgariji. Zaradi evropskega financiranja je bilo v letu 2016 um, ustvarjenih 372 tisoč uh, novih delovnih mest um, in če to primerjamo z odsotnostjo financiranja, potem vidimo, da je to zelo pomembno. Eh, Bolgarija je eh, finančno zelo stabilna, BDP se je zvišal za 4 odstotke, leta 2017 imamo eh, nizko stopnjo brezposelnosti 11 odstotkov in za obdobje 2014-2020 smo se zlasti osredotočili na strateške investicije in uvajanje eksante pogojevanja je bilo pomembno. Res je prišlo do nekaterih zmud tudi zaradi eh, zakonodajnega svežna EU. Je, um, do teh zamud je prišlo tudi zaradi um, časa, ki smo ga potrebovali za eh, vzpostavitev uh, pristojnih organov. Ampak Bolgarija je sedma. Uh, na lestvici Evropske komisije. Kaj vidimo za obdobje po 2020? Imamo celo vrsto izzivov, eh, podnebne spremembe, eh, Brexit, eh, razvoj digitalne družbe, okolje, podnebje in tako dalje. Moramo delati. Eh, na um, gospodarski eh, rasti, gospodarskem blagostanju in naše ključno sporočilo je, da moramo delati na konvergentnosti, na poenostavitvi, na specifičnih rezultatih. Eh, moramo nadaljevati z dolgoročno investicijsko strategijo kohezijske politike in to mora obstajati za vse evropske regije in to mora ostati prioriteta v splošnem proračunu Evropske unije po 2020. Prizadevamo si za konvergenčnost in eh, strukturni problemi v vseh eh, regijah eh, morajo biti odpravljeni in pri tem je čas zelo pomemben v pravem času moramo pripraviti eh, zakonodajo, zato da ne bo prihajalo do zamud. Kar je pomembno za Bolgarijo je, da se osredotočamo na učinek investicij eh, v interesu skupnega eh, trga. To je pomembno za donatorje, to je pomembno za koristnike. Evropski, evropska sredstva morajo koristiti vsem, ne samo prejemnikom. In, vsak evro, eh, ki je eh, investiran v eh, okviru kohezijske politike, se vrne in se ponovno investira v velika gospodarstva Zahodne Evrope. Naš cilj je, da se fokus spremeni Eh, in eh, da gre v smeri poenostavitve in harmonizacije in specifičnih rezultatov z jasnimi eh, učinki in to zahteva tudi dobro, dobro finančno upravljanje. Evropski strukturni in investicijski skladi so najbolj preverjeni finančni instrumenti, zato potrebujemo ehm, načelo enotnega revidiranja po našem mnenju tu ni eh, drugih alternativ sredstvom iz kohezijske politike moramo eh, razločevati med eh, odgovornost Evropske komisije in držav članic eh, pri programiranju, implementaciji in prav tako moramo razpravljati tudi o ločevanju med različnimi skladi, moramo si prizadevati za integrirane investicije, ki temelijo na evropski strategiji, potrebujemo večjo prožnost za to, da se lahko ustrezno odzovemo na specifične izgledanje izzive na nacionalni in regionalni ravni. Moramo omogočiti tudi um, eh, kombiniranje različnih programov, naprimer eh, obzorje 2020 in program eh, za človeške vere in to lahko zagotovimo z pravili za centralizirane programe in evropske um, strukturne in investicijske sklade. Jessica Jaspers in Jeremy, eh, to so zgodbe o uspehu, to so izkušnje, iz katerih eh, se lahko navdihujemo. Tudi najboljši finančni instrumenti pa ne morejo nadomestiti nepovratnih sredstev. Te morajo biti samo um, dodatna sredstva financiranja za um, posebne sektorje. Kohezijska politika um, močno. Um, Mm, prispeva tudi k modernizaciji javne uprave, disciplinira institucije, uči jih boljši eh, management, bolj učinkovito programiranje in Bolgarija bo še naprej um, spodbujala načelo uh, tematske koncentracije um, pri uh, uveljavljanju strateških ciljev. Upam tudi, da bo uh, ex ante pogojevanje še bolj okrepljeno po letu 2020, eh, ampak eh, potrebujemo tudi spodbude, ne samo kazni. Eh, na bolgarskem parlamentu najdemo um, napis Skupaj smo močnejši in to je moto bolgarskega predsedstva. Uh, mislim, da skupno delo vodi v dobre rezultate in upam, da bomo pri uh, razpravi, ki nas čaka, skupaj delali za več Evrope, uh, za, tudi pri implementaciji inteligentne uh, kohezijske politike. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Rovani Plam, ki, je, mm, ki prihaja iz romunskega parlamenta. Eh, hvala lepa, hvala lepa eh, eh, gospa Mihajlova, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi iz nacionalnih parlamentov. Naj se vam najprej zahvalim, da ste me povabili na to razpravo o tem zelo pomembnem, pomembni temi v zvezi s kohezijsko politiko po letu 2020. Tu gre tudi za našo prihodnost, za prihodnost um, evropskega projekta, za uh, našo prihodnost. Danes bom govorila tako kot bivša ministrica pristojna za evropske sklade in tudi kot um, sedanja predsednica odbora za evropske zadeve v romunskem parlamentu. Poleg tega pa sem tudi zastopnica Romunije, ki bo predsedovala Evropski uniji v prvem semestru leta 2019. Najprej bom eh, govorila o prejšnjem programskem obdobju 2007-2013. To obdobje je bilo za Romunijo prva izkušnja pri upravljanju z evropskimi skladi. To je bilo naše obdobje učenja, naredili smo napake, ampak uspeli smo tudi um, podpreti razvoj naše države. Uh, intervencije eh, z Evropskega kohezijskega eh, sklada so pokazale tudi zelo jasno evropsko dodano vrednost. Če si pogledamo eh, učinek vzvoda, potem vidimo, da za vsak evro, ki je bil porabljen, se je BDP povišal za 2,3 evre v Romuniji. Ehm, sredstva smo črpali v 90 eh, odstotkih eh, do konca tega obdobja. Obdobje 2014-2020 eh, je bilo namenjeno poenostavitvi in prav tako je bilo v tem obdobju uvedeno tudi eksante pogojevanje. Ampak v tem obdobju prišlo tudi do veliko bolj kompleksnih pravil. Rada bi tudi izpostavila to, da je programiranje veliko bolj zapleteno, če eh, imamo določene pragove na centralni ravni, ki ne vključujejo eh, potreb po naložbah v vseh državah članicah. Prihodnost kohezijske politike je močno povezano tudi z prihodnostjo Evropske unije in mislim, da je nemogoče razločevati med obema. Še vedno potrebujemo eh, močno, učinkovito in moderno kohezijsko politiko za vse evropske regije, zato da bomo zagotovili eh, pametno in vzdržno eh, rast. In uh, Ta politika je najpomembnejša evropska investicijska politika in mora voditi v integrirane eh, rešitve, ki so prilagojene evropskim, regionalnim, nacionalnim in lokalnim potrebam. Eh, če se lotimo tega strani eh, potreb ljudi, ne glede na raven, bo to prispevalo k doseganju ciljev znotraj Evropske unije. Sedaj pa bi izpostavila še nekaj pomembnih vprašanj za obdobje po 2020. Večja učinkovitost pri uporabi eh, sredstev, čeprav se Evropska unija sooča z novimi izzivi, varnost, eh, migracije, meje in tako dalje. Še vedno mislim, da se mora kohezijska politika osredotočiti na dejanske potrebe, ki se identificirajo na ravni regij in uh, treba je tudi um, uh, najti sredstva za financiranje po teh potreb. Na to drugič, uh, pameten prehod med, obdobji, um, med programskimi obdobji. Vsako novo obdobje prinaša nove ideje, ampak tudi nove zaplete. Vedno uh, potrebujemo um, upravljanje in uh, nadzor, ki je um, primerno smernice, ki jih izdajajo komisije, ponavadi prihajajo prepozno in se še dodajo nacionalnim pravilom. In zato bi morala komisija razmišljati tudi o, o, v prihodnosti o tem, da bi ohranila sedanji sistem. Na to tretjič kohezijska politika mora financirati dejanske potrebe regij in držav članic. Povsem se strinjam, da se je treba koncentrirati Eh, pri financiranju na eh, sedanje eh, uredbe ERDF za MSP, inovacije, instrument za povezovanje Evrope in tako dalje, ampak ne smemo pozabiti tudi krožnega gospodarstva. Regije in države članice morajo razviti investicijske strategije, ki jim omogočajo, da identificirajo pomembne prednostne naloge in tudi načine, kako jih bodo financirani na eh, ta način eh, najprej identificiramo eh, potrebe, potem pa iščemo ustrezne vire financiranja. Zato mislim, da vsak prak na ravni Evropske unije, kot naprimer delež ESF, ne sme ogrožati ustrezne razmejitve med prednostnimi nalogami ESF in ERDF. -om. In te morajo temeljiti na dejanskih potrebah na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Četrtič, eh, kombinacija finančnih instrumentov z nepovratnimi sredstvi. Zdi se mi, da je pomembno, da te uh, lahko kombiniramo. In Romunija meni, eh, da uh, je zelo pomembno tudi za določene projekte, ki uh, proizvajajo dobiček, da lahko financiranje. Um, kombiniramo tudi z financiranjem iz strukturnega sklada. Na to petič povezava med kohezijsko politiko in evropskim semestrom. Strukturne reforme so pomembne in morajo biti osnova za um, smiselno kohezijsko politiko. Uh, povezava med kohezijsko politiko in evropskim semestrom mora ostati in mora, se mora tudi okrepiti. Uh, specifične um, specifična priporočila po državah je treba optimizirati na ta način, da jih bo lažje upravljati in da bo te vključevale tudi eh, spodbudne mehanizme, ne pa samo eh, kazni in pogojevanja. Moramo se osredotočiti na, na tista specifična priporočila, ki so relevantna za kohezijsko politiko. Šestič, poenostavitev in prožnost za korisnike. Romunija um, podpira predlog, um, da se uh, pripravi skupni regulatorni okvir za vse uh, sklade in da se prilagodi pravila za vse sklade. Uh, prav tako uh, menimo, da bo vse to prispevalo tudi k bolj učinkoviti uporabi proračunskih sredstev Evropske unije. Uh, močno podpiramo dejansko eh, poenostavitev um, implementacijskih postopkov in to mora vključevati tudi izzive, ki, s katerimi se srečujejo pristojni organi in korisniki. Po našem mnenju potrebujemo boljšo, boljše ravnotežje med um, cilji poenostavitve, eh, varnosti in eh, rezultatov. Potrebno je izboljšati uh, pravila ki se nanašajo na tematske koncentracije, na pravila o revizijah, na ex ante pogojevanje, na eh, indikatorje in tako dalje. Poleg tega, kar se tiče prožnosti, menimo, da uh, kohezijska politika potrebuje tudi več prožnosti za to, da se lahko odziva na dejanska eh, dejanske izzive, to pa ne sme vplivati na strateško eh, usmeritev in pa na um, eh, programe, ki uh, so večletni. Uh, V tem smislu je treba najti rešitev za nepredvidljive eh, dejavnosti in po našem mnenju je treba predvideti tudi prožnost eh, za področja, ki se financirajo na nacionalni in regionalni ravni skladno z eh, načelom subsidijarnosti, zato da lahko zagotovimo dejansko konvergentnost Eh, in uravnotežen razvoj držav članic in regij v Evropi. Na to je treba izboljšati tudi vzajemni, um, vzajemno zaupanje med uh, ključnimi akterji, ki so vključeni v kohezijsko politiko. Uh, to, um, namen tega je, da se okrepi vzajemno zaupanje in sodelovanje vseh akterjev. Na to uh, obdobje implementacije imamo različne poglede na uh, ta obdobja. Nekateri si prizadevajo za sedemletno obdobje, druge za pet plus pet. Mislim, da če poenostavimo pravila in eh, začnemo financirati um, koristnike s prvim dnem obdobja, potem um, lahko. Uh, predvidimo obdobje za eh, naslednji večletni, večletni finančni okvir po leti 2020. Mislim, da je sedemletno obdobje eh, smiselno obdobje, ki omogoča eh, izvajanje srednje in dolgoročnih ciljev. Romunija bo eh, koordinirala eh, svoje delo z, in, eh, z bolgarskim in avstrijskim predsedstvom in prav tako bo dela tudi z Evropskim parlamentom in komisijo, zato da bomo lahko pravočasno sprejeli pravila na področju kohezijske politike pred eh, volitvami leta 2019, ki bodo še poseben izziv. Naj povem, da eh, si moramo vsi prizadevati za to, da bo kohezijska politika glavni instrument konsolidacije evropskega projekta. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šnajderu, ki je član odbora regije, tako da bomo slišali še mnenje regij o prihodnosti kohezijske politike. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa za vaše povabilo. Odbor regij to povabilo izredno ceni. Zelo pomembno je, da se lahko danes tukaj srečujemo z predstavniki nacionalnih parlamentov. Upam, da bo takšno sodelovanje v prihodnih dveh letih odigralo pomembno vlogo. Odbor regije maja letos sprejel mnenje o prihodnosti kohezijske politike. 350 članov, eh, od 350 članov je samo eden glasoval eh, proti, tako da lahko rečem, da mnenje, ki smo ga sprejeli, predstavlja mnenje regije in mest v Evropi. Mislim, da ne pretiravam, če to rečem. Želel bi povdariti nekatere sklepe iz tega mnenja. Upam, da se ne bom ponavljal. Uh, Um, lahko se v glavnem strinjam z predhodnimi govorniki, to je zapisano tudi v našem mnenju, kar um, se mi zdi Eh, da je treba pozdraviti. To je bolje, kot če bi se naša mnenja kresala. Najprej, eh, kohezijske politike ne razumemo kot eh, darilo regijam in mestom. Kohezijska politika je zaveza, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Nujno je, da okrepimo gospodarsko in socialno kohezijo in zato potrebujemo kohezijsko politiko. Pravzaprav nam to nalaga pogodba. Če želimo najti aktualne odgovore, moramo prebrati sedmo poročilo o kohezijski politiki. Ta, to poročilo jasno kaže na to, kako pomembna je kohezijska politika in bo ostala pomembna tudi po letu 2020. No, ampak kohezijska politika, kakršna je danes, seveda ni popolna. Obstaja kar nekaj prostora za izboljšave. Tukaj gre za določene tehnične vidike, tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti. Kohezijsko politiko je treba izboljšati zato, da bo bolj učinkovita. Treba izboljšati njeno učinkovitost. In kot so povedali predhodni govorniki, treba jo je tudi poenostaviti. Hvala, gospod Van Briska, da ste to tako jasno povedali. Kohezijsko politiko je treba poenostaviti. Ko sem pred nekaj eh, leti začel pripravljati mnenja odbora regij, sem v prvih izjavah rekel, da je zame ključna tema prihodnosti predvsem poenostavljanje. In vesel sem, da se toliko predstavnikov strinja z menoj. Eh, po eni strani sem vesel, po drugi strani ne, kaj ti to kaže na to, kako pereče ta problem. Če kohezijske politike ne bomo poenostavili, potem kohezijska politika ne bo več učinkovita, uničili jo bomo, če je ne bomo poenostavili. Zato seveda potrebujemo ustrezna sredstva, kohezijska politika brez sredstev je nepredstavljiva, tukaj se tudi ne bom spuščal v podrobnosti. Mislim, da moramo pri naših razmisleki izhajati iz tega, kot da imamo proporcionalno gledano podobno eh, finančno podporo, kot jo imamo danes. Takšna je vsaj naša zahteva, zahteva v odboru regi. Eh, potrebujemo to, torej izboljšavo, ne pa temeljne, ne potrebujemo pa temeljne prenove kohezijske politike. Pomembno je, da pri da izboljšamo predvsem izvajanje. Če zahtevamo preveč prenove, če želimo vse popolnoma postaviti na glavo, potem eh, se bomo znašli pred podobno situacijo kot v letu 2014, ko smo dobili preveč novih pravil in uh, zamude, do katerih je prišlo, kažejo na to, da so, bile, uh, da so bili regionalni, nacionalni organi preprosto preobremenjeni. Kohezijska politika mora ostati odprta za vse regije. Zahvaljujem se uh, bolgarski kolegi, ti da to tako jasno povedala. Kohezijska politika bo sprejeta samo, če bo na razpolago vsem regijam. No, imamo pa tudi seveda socialne, gospodarske in pa druge razloge, ki govorijo za to. Z našega vedika ni treba spreminjati arhitekture kohezijske politike. Torej, tukaj govorim o porazdelitev mm, na posamezne kategorije, to se je izkazalo za pozitivno sedmo poročilo o kohezijski politiki preiskuje, preučuje uh, kohezijsko politiko regije in uh, regije razvršča v tako imenovane kohezijske klube. Torej, uh, poročilo se zauzema za to, da bi obdržali kategorije. Poleg tega moramo razmisliti o tem, kakšne kakšno vlogo bo v prihodnosti igral BDP, mi menimo, da bi morali še naprej to razumeti kot ključni kriterij, ko gre za kategorizacijo posameznih regij. Se pa strinjamo s tem, da bi morali predvideti še kakšne druge kriterije, ko gre za konkretno porazdelitev sredstev znotraj samih nacionalnih držav že danes bi morali razmisliti o tem, kakšni bi morali biti ti dodatni novi kazalniki. Pomembna je tudi tema razmerja med strukturnimi skladi, ki so v regionalnem upravljanju in centralno upravljenimi finančnimi inštrumenti. Oba inštrumenta sta upravičena, je pa treba okrepiti sinergijo in sodelovanje med eh, to vrstno porabo sredstev iz evropskega proračuna. To bi prav gotovo lahko še izboljšali. Potem menimo, da bi pri deljenem upravljanju, torej pri strukturnih skladih, morali okrepiti prožnost. To so omenili tudi predhodni govorniki, tudi komisarka je to jasno povedala. Za me fleksibilnost pomeni krepitev teritorijalnega pristopa. Regijam je treba dati na razpolago več manevrskega prostora pri odločitvah o tem, kaj je pomembno za njih in pa za njihov razvoj. Ta odločitev ne more biti sprejeta na centralni ravni. Če to rečem, je pa to hkrati tudi poziv državam članicam. Torej, to ne velja samo za evropske države, to velja tudi za nacionalne države. Regija morajo bolj zaupati in jim ne smejo jemati pristojnosti. To sem želel jasno povedati. Razpravljali smo tudi o temi pogojevanja. V odboru regiji smo si tukaj edini prednostne naloge in kohezijska politika ne spadajo skupaj. Pravzaprav bi morali, bi morali sredstva črpati samo na podlagi kriterijev, ki izhajajo iz strukturnih skladov. Um, gre za teritorijalno, socialno in gospodarsko sodelovanje. Tukaj bi morali glede na potrebe razdelevati sredstva. Uh, če bomo uporabili zunanje kriterije, potem bo ta politika postala poljubna. To je jasno in to nas skrbi. Torej, na pogojevanje gledamo kritično. No, vidimo pa tudi to, da je treba izboljšati povezavo med strukturnimi skladi in pa evropskim semestrom. To je treba okrepiti. Tudi tukaj ne morem govoriti o podrobnostih, ampak na vsak način bi morale biti v to razpravo močneje vključene regije, torej ko gre za razprave o evropskem semestru. Trenutno imajo specifična priporočila za države zelo malo skupnega z našimi strukturnimi programi. Eh, in to je treba v prihodnje izboljšati. Moj čas se izteka, še zaključne pripombe. Vračam se k začetku. Vesel sem, da smo se danes sestali z nacionalnimi parlamenti. Um, upam, da to ne bo zadnje to vrstno srečanje. Uh, leta 2020 se bo začelo novo obdobje. Komisija bo maja naslednje leto predložila svoje predloge za naslednji večletni finančni okvir in potem bodo morali o tem odločati države članice in pa Evropski parlament in tudi nacionalni parlamenti bodo torej pri tem sodelovali. Vi ste tisti, ki boste odločali, mi. Tukaj smo vsi prijatelji kohezijske politike in pripričan sem, da če bomo še naprej dobro sodelovali, potem smo lahko optimistični glede prihodnosti. Zato, da bi to okrepili, smo v odboru regiji maja oživili združenje za kohezijsko politiko, eh, gre za kohezijsko zavezništvo, Cohesion Alliance in vsak lahko vstopi v to zavezništvo kot poslanec, nacionalni poslanec, član nacionalne vlade, to je uh, naš hashtag. In kar takoj uh, lah, nam lahko uh, izrazite podporo. Torej, um, ehm, In desto stärker je uns, unser gewicht bei den, bei den kommen. Hashtag Cohesion Alliance. Hvala lepa za vašo pozornost in prosim, oglejte si to naše zavezništvo. Hvala lepa, hvala lepa za ta vaš poziv. Upam, da bomo dobili še kar nekaj novih podpornikov za to zavezništvo, za kohezijsko politiko. To smo eh, sprožili v času odprtih vrat kohezijske politike. Eh, in mislim, da je to zavezništvo velik uspeh. Sedaj nadaljujemo z eh, gospod Krel, ki je članica odbora regiji. In poročevalka za nekatere naše najpomembnejše dosije. Izvolite, gospa Kril. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, res je, v desetih minutah ne moremo obravnavati celotne kohezijske politike in njene prihodnosti, zato se bom omejila na najvažnejše točke. Najprej, Evropski parlament in naš odbor že dolge mesece razpravljata o prihodnosti kohezijske politike. lahko ste prepričani, da bo se Evropski parlament zauzel za to, da bi obdržali takšno kohezijsko politiko, kjer bodo lahko sodelovali vse regije, manj razvite, prav tako kot bolj razvite in tudi vse tiste prehodne regije. Kajti pripričani smo, da je inštrument kohezijske politike ne le pomemben naložbeni inštrument za, celoten, za celotno Evropsko unijo, ampak da je to tudi izraz solidarnosti z regijami v Evropski uniji. No, predpogoj za to pa je, in to je treba jasno povedati, torej Predpogoj za to je to, da je kohezijska politika ustrezno podkrepljena tudi s sredstvi. In to želim jasno povedati. Evropska unija ne more po eni strani izgubiti druge največje netoplačnice, po drugi strani sprejemati nove izzive, kot recimo podnebne spremembe, begunski val, nova evropska zunanja in obramna politika. Eh, ne moremo si naložiti vseh teh bremen in še veliko več, ne da bi nacionalne države bile za to pripravljene uplačati ustreznih prispevkov v evropski proračun ali pa da bi bile pripravljene sprejeti nov sistem lastnih virov. Uh, vsak evro, ki ga imamo, lahko porabimo samo enkrat in ne petkrat. Ampak ravno za kohezijsko politiko eh, lahko za enim izdanim evrom, za enim porabljenim evrom dobimo nazaj štiri. In pomembno je, da to jasno povdarimo tudi v prisotnosti nacionalnih poslancev. Skupaj se moramo boriti za to, torej tudi v nacionalnih parlamentih, za to, da Eh, države članice ne bodo teh zavez eh, povdarjale samo v svojih lepih nedeljskih govorih eh, in da potem čakajo na to, da bo rešitev prišla sama od sebe. Ne, svoje finančne ministre in ne samo gospodarske ministre morajo prepričati v to, da morajo države članice ustrezno prispevati. Tudi zato sem vesela, da danes tukaj razpravljamo s predstavniki nacionalnih parlamentov nasplošno sem zato, da kohezijske politike ne spreminjamo radikalno, tako da ne bodo uh, organi vsaka štiri leta v takšni situaciji, da se bodo morali vsega naučiti na novo eh, in seveda to velja tudi za upravičence. Ne, eh, ohraniti moramo Eh, nek sistem. Mm, potrebno je le to, da ta sistem poenostavimo. Eh, v okviru svežnja Omnibus smo že na poti poenostavitve. Upam, da je danes potekal zadnji trialog o tem. Upam, da bomo uspeli doseči kompromis. Eh, zadnji zakon nam lahko dajo države članice, ampak če sem prav razumela gospoda Abeja, je tudi on eh, mnenja, da bomo lahko prišli do kompromisa. Eh, to pozdravljam, kajti dejansko je to pomemben korak na poti do poenostavitve. Če recimo razmišljamo o poenostavljenih eh, stroškovnih možnostih, če gre za poenoteno revizijo v, več, na večini področji, to so vsekakor pozitivni koraki v to smer. No, ampak še nekaj pomembno pri postopku omnibus gre za svežen o prepoznavnosti. Vesela sem, da je. Um, komisarka um, Kretu govorila o tem, da recimo v univerzi v Manchesteru nihče ne ve, da uh, so, bile, so bila za, njihova, za njihove projekte porabljena sredstva iz kohezijske politike. Ja, jaz sem tukaj jasno, da kohezijska politika povzroči veliko dobrega, ampak ni še ne govori o tem. Vsi vemo, koliko programov financiramo v državah članicah, ampak tam nas vedno predstavlja samo kot birokrate, kot nekoga, ki povzroča vedno več stroškov, ampak nihče pa ne gleda na to, kako so porabljena naša sredstva, kaj eh, je rezultat teh porabljenih sredstev. To mora postati bolj vidno in tudi to je del svežnja omnibus. Vesela sem, da smo tukaj uspeli doseči kompromis. Evropski parlament podpira finančne inštrumente, ampak samo tam, kjer je to smiselno. Potrebujemo kohezijsko politiko, kjer bodo možni tudi presežki. Kaj ti, če bi morala reči, ja, če bom podprla raziskovalni projekt, potem bo to slej kot prej. Mm, privedlo do povratnih, eh, do eh, povratnega učinka. Ne, to ne drži vedno. Ne moremo vedno se ravnati samo ehm, po tem. Tudi na področju eh, raziskav, inovacij, podnebnih sprememb moramo biti sposobni podpirati projekte. Uh, Kar se tiče prednostnih nalog, mislim, da so te dobro zastavljene, čeprav bi si lahko predstavljala še kakšno dodatno prednostno nalogo, recimo digitalizacija bi v prihodnosti lahko eh, bila, v, eh, bila pomembnejša tema kot danes. No, o tem bomo razpravljali v naslednjih tednih in mesecih. Pri tem pa moramo paziti na naslednje. Kohezijska politika nikoli ni bila in nikoli ne bi smela biti nekakšen obliž za to, kar bi se moralo zgoditi v Evropski uniji ali kar bi se lahko zgodilo v Evropski uniji. Za naravne katastrofe imamo solidarnostni sklad zaradi. Um, zaradi izgube, za izgube delovnih mest, zaradi propada podjetja imamo sklad za prilagoditev globalizaciji. No, seveda treba izboljšati dostop držav članic do vseh teh skladov, ampak mi se moramo pri kohezijski politiki sredotočiti na naše naloge, torej želimo ko, uh, socialno, gospodarsko in teritorijalno kohezijo. In, uh, Res se moramo osredotočiti na s tem povezane teme še nekaj besed o pogojevanju. Parlament je v sedanjem obdobju kohezijske politike se boril za to, da v kohezijski politiki ne bi imeli makroekonomskega pogojevanja. No, uh, lahko si predstavljate, jaz sem Nemka, lahko si predstavljate, kdo se je za to boril v svetu, tako pač je. No, ampak to makroekonomsko pogojevanje v sedanji obliki kaže na to, da to preprosto ne deluje. Zato moramo razmisliti o tem, ali je sploh smiselno imeti kakršnokoli pogojevanje na, podri, na področju kohezijske politike oziroma ali morda ne bi bilo bolj smiselno razmisliti o tem, eh, kakšno pogojevanje potrebujemo, kaj pravzaprav pogojujemo in če že, potem mora to veljati za celoten proračun, ne pa samo za tisto politiko, katere cilj je pomagati regije. Eh, ne smemo dovoliti, da bi druge kaznovali za napake nacionalnih vlad. Eh, tukaj eh, bi se res morali pogovoriti o tem in najti neko strezno rešitev za kohezijsko politiko. Sedaj še nekaj besed o časovnici. Parlament je pripravljen. Uh, organizirati prve trialoge o kohezijski politiki še pred, še pred volitvami leta 2019, ampak to pomeni, da ne moremo šele čez devet mesecev dobiti predlog, eh, nove predloge ured o kohezijski politiki. Tudi ne moremo šele konec leta 2020 dobiti um, odločitve o novem večjetnem finančnem okviru. Ne, to se mora zgoditi že naslednje leto. Nujno potrebujemo predloge o kohezijski politiki. Ti morajo biti podani usporedno za predloge o večjetnem finančnem okviru, tako da se bomo lahko hitro začeli pogajati in da bomo res pravočasno gotovi za pogajanji, tako da bomo ob začetku leta 2020-2021 um, tako daleč, da bodo države članice lahko začele izvajati to politiko. Razumeti moramo, da ni Evropska unija neka, kar bi lebdelo v vesolju. Tudi niso nacionalne države srčika vseh politik. Ne, razum, razumeti moramo, da potrebujemo drug drugega. Države članice potrebujejo Evropsko unijo, potrebujejo kohezijsko politiko, Evropska unija pa seveda ne more obstajati brez držav članic in brez uh, nacionalnih regij. To moramo nekako bolje združiti tudi ko gre za pravni okvir programov, projektov, moramo to upoštevati, potem tudi, ko gre za večletni finančni okvir. Samo potem bomo lahko nadognadili to izgubljeno zaupanje v Evropsko unijo, v demokracijo in to nam bo pomagalo v naslednjih nekaj letih doseči napredek. Hvala lepa. Hvala, gospa Kril, zahvaljujem se vsem današnjim govornikom. Vaši prispevki so bili res zelo zanimivi. Zahvaljujem se vam tudi za uh, vašo discipliniranost. Končali smo pravočasno, pravočasno kaj je pravzaprav presenetljivo. Tako sedaj pa naslednji del naše uh, današnje razprave. Gre za odprto razpravo. Besedo bodo sedaj dobili naši gostje, poslanci nacionalnih parlamentov, zato da bodo predstavili svoje vizije o prihodnosti kohezijske politike. 20 se vas je javilo k besedi. Vsak lahko dobi 3 minute časa za govor in ustrajala bom pri tem, da se držite časa za govor. Samo tako bodo lahko vsi sodelovali v razpravi. No, še 21. se je javil. Vi dobite eno minuto. Začeli bomo s koordinatorji političnih skupin. Nacionalnih parlamentov, vi boste govorili kot uh, koordinator, če prav razumem, torej slišali bomo uh, koordinatorja, potem dva člana nacionalnih parlamentov in tako naprej. Najprej gospod uh, Van Nistelrooy. Ja. Tukaj je bilo veliko snovi za razpravo. Zanimivo je bilo prisluhniti vsakemu izmed vas kohezijsko politiko je treba modernizirati. Ne potrebujemo revolucije, potrebujemo modernizacijo, torej treba je narediti več z manj. Včasih lahko narediš več z manj denarja. Če si ogledate države članice, ugotavljamo, da v letih 2015 do 2017 niso porabile vseh sredstev. Čeprav so nekatere podvojile, potrojile pravila za porabo. Tudi strinjam se tudi glede tega, kar je bilo povedanega o fleksibilnosti. Več moramo narediti tudi v državah članicah za to. Treba je sprejeti to upravljanje na večjih ravneh, treba je se tudi pogovoriti z upravičenci, to je povedala tudi komisarka. Komisarka je rekla, poglejte, včasih sploh ni nobenega sporočanja o evropski dodani vrednosti. Ja, kje pa živimo ali ne živimo v Evropi? In ko nacionalni parlamenti govorijo o evropski dodani vrednosti, potem bi morali o tem tudi ustrezno sporočati. Tudi v Brexitu nihče ni povedal, da ni bil London tisti, ki jim je pomagal razviti njihove regije, ampak da je, so to bila sredstva iz regionalnih skladov, kohezijske politike in tako naprej. No, um, želel bi predstaviti še to publikacijo ELS-a Let the Star Shine, uh, se imenuje ta publikacija. Uh, Tukaj govorimo o potrebah po partnerstvih. Veliko je dobrih rezultatov, o teh je treba sporočati, lahko izmenjujemo najboljše prakse. Torej ne govorim samo o denarju, tudi potem, ko je nek projekt eh, končan, je treba razmisliti o tem, kako lahko ta projekt, te inovacije uporabimo v izobraževanju, zdravju in tako naprej. Ni torej. Uh, dovolj, da razpravljamo samo o sredstvih, ampak tudi o učinkih naših projektov. Torej, veliko moramo narediti na področju komunikacije. No, v zvezi s tem imamo nekaj predlogov v, pri omnibusu in eh, o tem smo govorili tudi eh, pri umestnem pregledu. Pa še nekaj. Razmislimo o fast tracku. 5 odstotkov denarja damo na stran, ker je to želel svet. 21 milijard sredstev bomo porabili eh, leta 2019. Države, ki so že eh, porabile denar in lahko še sedaj pokažejo rezultate, morajo imeti možnost dostopati do, takš, do teh sredstev. Zakaj bi čakali do leta 2020? Dobro, vem, da nekatere države članice niso porabile denarja, še vedno imajo dovolj denarja na voljo za 2021, 2022, 2024, morda nekatere države članice tudi. ne potrebujemo teh sredstev. Torej, tukaj gre za sistem N plus 1. Eh, ampak to spodbuja k lenobnosti. Takoj bi se morale države članice zavezati v strezni porabi sredstev. Zato moramo modernizirati kohezijsko politiko, pa še nekaj o ex ante pogojevanju. Ja, nekaj pač potrebujemo. Potrebujemo nek pozitivni impuls za spremembe. Uh, zato da bo prišlo do strukturnih sprememb, kot je povedal gospod von Breska. Vaš predlog verjetno izhaja iz celotnega kolegija in prav gotovo se bodo podpredsedniki zauzeli za, za posodobitev kohezijske politike. Gre torej za modernizacijo naših izobraževalnih sistemov, če je to potrebno. Uh, gre za izboljšavo javnih razpisov. O tem smo govorili deset let, dovolj je. Potem vlade morajo izpolniti svoje odgovornosti. Eh, o tem se moramo pogovoriti na najvišjih ravneh, v komisiji, pri nas. ELS eh, e vsekakor eh, želi pri tem ponuditi vso podporo. No, ja, malo predolgi ste bili res moram eh, ustrajati pri tem, da se držite časa za govor. Sedaj pa dajem besedo gospodu Hofu, ki tukaj predstavlja nemški Bundesrat. Izvolite, gospod Hof. Äh, Upam, da se bom držal časovnih omejitev. Za začetek bi povedal eh, to, da je postopek oziroma reklo manj je več eh, nekaj, kar moramo upoštevati želimo zagotoviti ustrezna sredstva in treba je razmisliti tudi o poenostavitvi postopkov. Predstavljam Nemčijo, zvezdno deželo, ki je prej sodila pod DDR in se je lahko razvila prav zaradi kohezijskih sredstev. Tako, da so sredstva za nas še vedno bistvenega pomena iz tega naslova, ker se soočamo z izzivi, ki iz, izvirajo še iz prejšnjih struktur, iz prejšnjega stoletja, s katerimi se moramo spopadati in ker se soočamo z izzivi, ki zadevajo tudi druge partnerske države, demografski preobrat, recimo, na katerega se moramo odzivati. In vse to, proti vsemu temu se lahko borimo tudi s pomočjo kohezijskih sredstev. Hvala kolegi Šnajderju za pomemben prispevek, ker je opisal vse te izzive in omenjal tudi sedmo poročilo kohezijski politik. Za vzhodno Nemčijo in kolega Šnajder predstavlja našo sosednjo zvezdno deželo. Uh, in se soočamo z določenimi izzivi. Na eni strani Eh, imamo zahodnoevropske države, na drugi strani vzhodnoevropske države in zahodnoevropske imajo določeno prednost pred nami. Tako da tudi po brexitu še vedno ne bomo v situaciji, ko bi lahko Eh, ko bi lahko to že kar odpravili. Kot je povedal kolega Schneider, BDP seveda je določen kazalnik, ampak po našem mnenju pa je treba upoštevati še demografijo, demografski kazalnik. Ker smo v regiji, kjer obstajajo demografske napetosti, moramo zagotavljati določene storitve še vnaprej in ker se soočamo s takšnimi tranzicijami, Eh, je treba upoštevati na eni strani tudi industrijsko tranzicijo, na drugi strani eh, postopke oziroma procese, ki se odvijajo predvsem v krajih, v regijah, kjer so prej obstajale, kjer so, kjer so bile prej na oblasti socialistične vlade. V zadnjih 19 sekundah naj pa še povem, eh, to bi povedal vsem tistim, ki želijo zmanjšati kohezijska sredstva, uh, da je treba tu najti neko ravnovesje. Po eni strani se moramo boriti proti populističnim gibanjem, po drugi strani moramo zagotoviti gospodarsko ravnovesje. In prav o tem je govora tudi v kohezijski politiki. Hvala lepa, hvala, da ste se držali predvidenega časa za govor. Gospa Dunaj bo naslednja dobila besedo in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 Hvala lepa, spoštovani poslanci, evropski in nacionalni. Veseli me, da lahko sodelujem na tej seji odbora regi. Naj spomnim, da je bilo za Mačarsko zelo pomembno, da je bila prejemnica evropskih sredstev. To je bilo pomembno za eh, modernizacijo, za eh, boljše socialne priložnosti, za gospodarski razvoj eh, in tako dalje. 109 tisoč delovnih mest je bilo ustvarjenih, več kot 3900 raziskovalnih projektov projekti, projektov smo lahko financirali iz teh eh, skladov eh, in prav tako smo lahko izboljšali tudi eh, širokopasovni internet. Mačarski parlament je tudi že večkrat razpravljal o uporabi evropskih skladov. 27. marca leto smo o tem nazadnje razpravljali in tako so se lahko politične skupine tudi izrazile glede uporabe evropskih sredstev. Glede prihodnosti kohezijske politike, eh, Mačarska si prizadeva za večjo preglednost pri plačilih, za večjo eh, transparentnost tudi na področju mehanizmov in eh, prizadevali bi si, da ne bo prišlo do razlikovanj pri financiranju prizadevamo si tudi za konvergenčnost in ne bi želeli, da bi se še omejilo kriterije za dostop do kohezijskih skladov. Prav tako je treba zagotoviti tudi izvajanje eh, kohezijskih eh, projektov po letu 2020 eh, glede MFF-a in pa Evropskega proračuna je treba upoštevati, da bo 10 do 12 milijard sredstev manj na voljo po um, izstopu Združenega kraljestva. In uh, s tem se bomo soočali istočasno, kot uh, se bomo soočali z novimi izzivi. Kako bomo našli ravnotežje? Uspeh evropskega gospodarstva je odvisen tudi od uspeha kohezijske politike če se bodo zmanjšala sredstva za kohezijsko politiko, potem bo to povečalo razlike med regijami in to bo prav tako imelo tudi negativen učinek za konkurenčnost med regijami in državami. Treba mislih, imeti v mislih tudi to, da Evropska unija prinaša dodano vrednost naložbam v države, In Evropska unija ne sme biti samo simbol za pogojevanje, eh, zlasti pri izplačilih. Naj povem, da je treba ohraniti enako stopnjo sofinansiranja. Hvala lepa. Ne zdaj iščem predstavnike socialistov in demokratov. Gospa Breso, podovila besedo. Hvala, gospa predsednica. Za začetek bi povedala, da se strinjam s prejšnjimi govorci, predvsem tistimi, ki so govorili o tem, da je prihodnost kohezijske politike ključnega pomena za vse evropske regije. V času krize so vse evropske regije izgubile na konkurenčnosti, če jih primerjamo s preostalim delom sveta. Gre za zmanjšanje prihodka, recimo, in druga vprašanja, ki so predstavljena v dokumentu komisije. Gre za težave zaradi demografskih sprememb, zaradi preseljevanja in tako naprej. Vse to je treba imeti v mislih. Drugič, poenostavitev. Če bi res radi vključili vse državljane v proces, s katerim bomo oživili naše gospodarstvo, potem potrebujemo predloge v zvezi z regionalnim financiranjem, ki bodo razumljivi vsem državljanom. To je sicer eh, naloga komisije z tehnične plati, ampak državljani morajo razumeti pomen raziskav, izobraževanja, univerz in tako naprej. Vse to je del kohezijske politike in državljani morajo razumeti, zakaj gre. Tretjič, v Evropi imamo veliko regij in včasih je projekte težko pripraviti v ustreznem času. In treba je poskrbeti, da lahko ti projekti dostopajo do sredstev, morda od prejšnjega leta, tako da se pripravijo na prihodnost. Tako kot je povedala gospa Krel, je treba poskrbeti, da bodo sredstva na voljo v pravem času. Uh, tako, da bodo lahko države in regije načrtovale svoje dejanja za vnaprej in uh, pripravljale projekte za prihodnost. Infrastruktura za pripravo projekta traja kar nekaj časa. Eh, ne morete pa prenehati z načrtovanjem, dokler ne dobite sredstev, ker potem že zaostajate. Uh, Hvala, da ste organizirali takšno razpravo, ker je res pomembno prisluhniti mnenjem različnih ljudi, predvsem tistih, ki skrbijo za upravljanje sredstev iz regionalnih skladov. Hvala lepa, zdaj bodo dobili eh, besedo nacionalni poslanci, gospod Gakis iz Grk, Grškega parlamenta. Izvolite.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 Ko gre za solidarnostni sklad, se nam zdi pomembno poskrbeti za to, da Evropska komisija da na voljo solidarnostni sklad in ga tudi poveže z drugimi programi Evropske unije. To je izjemno pomembno. Gospa Krel je rekla, da je treba zmanjšati količino birokracije, predvsem pri takšnih uh, eh, primerjih. Jutri bo Evropski parlament tudi razpravljal o težavah, ki vesijo Grčijo, ampak vsega tega se moramo nenehno zavedati. Zdaj pa še kohezijski sklad. Grčija podpira ukrepe, ki so bili sprejeti, da bi z njimi podprli kohezijsko politiko. Gospodarsko in institucionalno je to bistveno. Ne le, da se dajo na voljo ta sredstva, zato, da bi se regije razvijale, temveč gre tudi za to, da se ustrezno določijo prioritete tudi za drugo, za naslednje programsko obdobje in za čas po letu 2020. Pomembno pa je seveda tudi, da dosežemo cilje kohezijske politike. kohezije ne bomo dosegli, če se zato ne bomo trudili v vseh regijah. Po letu 2020 pa sem mnenja, da se moramo truditi za politično kohezijo vseh regij Unije, ne glede na stopnjo razvoja. In to velja tudi predvsem za najmanj razvite regije. Vse je treba upoštevati, tako da bi lahko vsem zagotovili enake možnosti. Potem pa še pa razdaljevanje sredstev po letu 2020. Poleg regionalnih prihodkov je treba upoštevati tudi druge parametre, recimo brezposelnost in druge kazalnike, tako da bodo regije dobile priložnost se nadalje razvijati. Treba je upoštevati tudi ustrezne člene PDEU in, in eh, si ogledati, do katerih sprememb je prišlo pri upravičenosti do financiranja. Treba si je pogledati tudi, treba upoštevati tudi turizem, glede na tretji člen te pogodbe. Moramo zagotoviti in upoštevati kulturno in institucionalno delo ter imeti možnost financirati tudi na tem področju. Kultura je tisto zelo pomembno dobro, pri katerem mora Evropa spoznati njegov pomen. Hvala lepa. Hvala. gospod Smarandači z Romunskega nacionalnega parlamenta dobi besedo naslednji. Mulțumesc, doamna președintă, stimați membrii ai Parlamentului European, stimați invitați, salutăm. Hvala lepa, spoštovani poslanci, spoštovana predsedujoča, podpiramo pobudo odbora regij za organizacijo te uh, Eh, seje, kar ti to je priložnost, da skupaj razpravljamo o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020. To je tema, o kateri uh, pogosto razpravljamo v Bruslju. Poročilo analizira sedanjo uh, kohezijsko politiko uh, in predvideva tudi okvir za obdobje po letu 2020 to poročilo eh, ne eh, vključuje še predloga komisije za leto 2000, ki ga pričakujemo leta 2018, eh, ampak namen uh, vsega tega je, da se doseže tri cilje, da se valorizira globalizacijo, da se nikogar ne pusti ob strani, da se uh, spodbuja strukturne reforme in uh, rezolucija iz 13. junija tudi kaže, kakšne naj bi bile te politike po letu 2020. Moramo se strinjati glede dveh temeljnih načel kohezijske politike prvič eh, primeren proračun in drugič konsolidacija vseh regij, vključno z manj razvitimi in prehodnimi regijami. Moramo se zlasti osredotočiti na manj razvite eh, regije. Odbor eh, regij, kot tudi drugi akteri, želi poenostavljeno, povezano in pa prožno kohezijsko politiko. Vse, kar je bilo že zapisano, podčrtuje zelo jasno eh, dodano vrednost kohezijske politike, ta mora biti glavni vir financiranja eh, za pametno in vzdržno rast v regiji. Kot je povedala gospa komisarka, smo na pravi poti glede kohezijske politike po letu 2020. Kohezijska politika in njena prihodnost eh, je neločljiva od prihodnosti Evropske unije. Potrebujemo zgledno kohezijsko politiko, ki bo eh, spodbujala pametno in vzdržno rast v vseh regijah. Po letu 2020 Eh, moramo dati mm, vsem državam eh, možnost, da eh, izvajajo kohezijsko politiko in ti ukrepi morajo biti vključeni tudi v arhitekturo proračuna. Kohezijska politika mora vsem državam, članicam in vsem regijam omogočiti, da odigrajo svojo vlogo v Evropski uniji, kohezijska politika igra res pomembno ulogo in iz sedmega poročila o kohezijski politiki izhaja tudi, da ta politika pripomore k konvergenčnosti v Evropski uniji. Moramo izboljšati, povečati integriran pristop in pomembnost eh, teritorijev, posameznih teritorijev in na ta način bomo lahko bolje financirali eh, projekte, ki bo, in to financiranje bo odražalo tudi eh, lokalne potrebe. Vse to je potrebno zato, da lahko identificiramo najboljši način, kako poenostaviti kohezijsko politiko. To bo omogočilo tudi eh, večjo učinkovitost skladov in omogočilo doseganje konkretnih ciljev, ki bodo koristni tako za koristnike kot za um, pristojne organe za upravljanje teh sredstev. Komisija mora biti bolj uh, porožna, če se želi uh, ustrezno odzivati na nove izzive. Pri tem pa je treba upoštevati tudi potrebo po stabilnosti uh, srednjeročno in dolgoročno. To je zapisano tudi v dokumentih. Potrebujemo večjo koordinacijo uh, med, um, na ravni nacionalnega parlamenta, na ravni Evropskega parlamenta um, zato da bo kohezijska politika lahko še naprej, še v prihodnem večletnem finančnem okviru igrala pomembno vlogo. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in uh, smo vam na voljo. Najlepša hvala. Ja, rekla sem, da bom stroga glede časovnih omejitev. Gospa Mihels je naslednja. Gospa Mihels, Mišels, vi tamle. Ja, Najlepša hvala. Kohezijska politika je po mojem mnenju pomemben element solidarnosti. Temu nihče ne oporeka v tej dvorani. Glede tega smo bolj ali manj soglasni. Mislim, da bolj enotni kot pa manj. Ne bi pa smeli niti ne oditi preveč optimistično iz dvorane, kot so nekateri že storili. Izven dvorane, izven odbora regiji obstajajo tendence, da bi se kozizijska politika skrčila. V dokumentu o razmisleku, ki ga je pripravila komisija, je omenjena le ena strategija, kjer se kohezijska politika sploh ne pojavlja postavljamo tezo v dvorani, da naj bi z manj dosegli več pri kohezijski politiki, ampak eh, tu mislim, da se tudi že kaže določena smer ravnanja. Zato mislim, da bi morali storiti vse v naši moči, da bi skupaj z nacionalnimi parlamenti na vseh ravneh, na evropski ravni in tudi na ravni dežel v nekaterih državah in regijah, eh, se res trudili in povedali, kako pomembna je kohezijska politika. Še enkrat bi ponovila, kakšno je naše stališče. Tudi mi smo mnenja, da je treba vse regije še naprej spodbujati, da morajo biti upravičene. Državni sekretar iz Turingena je že povedal, kako pomembno je to. Nam se to zdi nujno potrebno in eh, nedvomno je res treba poenostaviti okvir, zmanjšati birokratizacijo, s tem se strinjamo, ampak eh, mislim, da ne bom nikogar presenetila, ko bom rekla, da o tem govorimo že vrsto let, pa še vedno na mizi nimamo konkretnih predlogov. Zato bi rada jasno povedala, kot Združena levica v parlamentu, da se še vedno zauzemamo za naše stališče, da makroekonomska pogojenost po našem mnenju ni vzdržna. In zato bi jo bilo treba odpraviti. Prav tako sem mnenja, da so izjave o namenu strani različnih institucij, ko poslušamo, kako pomembno je vse, Eh, da bo se šele pokazalo, kakšna bo kohezijska politika, ampak komisija mora že končno predložiti konkretne predloge in od samih izjav in napovedi moramo prejti k dejanjem. In šele takrat bomo lahko zares razpravljali o prihodnosti kohezijske politike. Hvala gospod Ludvik iz Nemškega zvezdnega parlamenta. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolege, predstavljam mm, zvezdno Dželo Brandenburg, ki je tudi črpala iz evropskih strukturnih skladov in na začetku obdobja črpanja sredstev smo bili med manj razvitimi, zdaj smo med bolj razvitimi regijami. Tako da lahko iz lastnih izkušenj iz naše nemske, nemške zvezdne dežele povem, da kohezijska politika deluje in da so rezultati oprijemljivi. Prav včasih, ko je evropska integracija ogrožena, ko se širita nacionalizem in populizem, je zame Poleg spodbujanja gospodarske rasti vidna še ena prednost kohezijske politike. Spodbuja sodelovanje v Evropski uniji, ne le zato, ker se odpravljajo razlike pri razvoju. Skozi kohezijsko politiko dosegamo evropske cilje, strategije razvoja se povezujejo na različnih ravneh. In tako Evropa s pomočjo projektov kohezijske politike v vseh regijah postane prepoznavna in skrbi za boljšo identiteto, boljše prepoznavanje evropskih politik. Ta velika evropska dodana vrednost pa mora biti še okrepljena. To moramo storiti mi in to moramo tudi bolje sporočati. Tako da se strinjam s tistimi, ki so to že omenjali. Gre tudi za komunikacijo, sporočanje. Uh, kohezijska politika mora biti dostopna vsem regijam tudi v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Ne sme prevzeti le neke stranske vloge. Skupnimi močmi se je treba boriti tudi za bistveno poenostavitev, eh, kajti treba je odpraviti tudi prekomerno birokracijo, saj tudi to lahko opa, državljani jasno opažajo v regijah. In potem prihaja do težav pri verodostojnosti in zaupanju, ne le pri kohezijski politiki, temveč na splošno, kar se tiče celotne Evropske unije. Kar se tiče bistvene poenostavitve, se mi zdi tisti predlog zelo obetaven uh, glede evropskega teritorijalnega sodelovanja, da ne bi se to izvalo v skladu z nacionalno zakonodajo, potem pa bi se preverjalo prek evropskih institucij ali prihaja do goljufi in eh, korupcije in da bi se potem borili proti temu. Ne zazemamo se za renacionalizacijo evropske kohezijske politike. Še vedno je treba zagotavljati evropsko raven, eh, izvajati strategije in dosegati cilje na evropski ravni, ampak tehnično upravljanje pa lahko zagotovimo na nacionalni ravni, tam lahko izvajamo postopke, saj že desetletja to počnemo učinkovito z nacionalnimi sredstvi. Seveda je treba združiti različne pristope. glede upravnih in nadzornih sistemov, ampak pri tem moramo poskrbeti in bistveno bolj upoštevati tudi načelo sorazmernosti. Hvala lepa. Thank you. Thank you Hvala. Gospod Vojsečovski je naslednji. Upam, da sem vaše ime izgovorila pravilno. Izvolite. Dziękuję bardzo e, pani przewodnicząca, wysoka. Najlepsza chwała, gospa predsednica. Spoštovane gospe in gospodje, prihajam iz Polske in sem namestnik predsednika odbora za regionalno politiko. Pri kohezijski politiki je nujno, poleg tega, kar je bilo že povedano, da zagotovimo več zaupanja. Pred kratkim je Evropsko računsko sodišče pripravilo poročilo, v katerem piše, da smo v zadnjih desetih letih izgubili 4 milijone kmetijskih obratov in gospodarstv. In to pomeni, da kmetje dan za dnem izginjajo. Prebivalstvo na podeželju se istočasno vse bolj stara. V moji državi, na Polskem, morda situacija še ni najslabša na področju kmetijstva, ampak eh, Evropsko računsko sodišče povdarja, da obstajajo države, ker skoraj da ni več mladih kmetov glaven delež kmetov predstavljajo starejši in situacija se vse bolj slabša. Vemo pa, da je kmetijstvo pomembno, saj zagotavlja oskrbo z živili. SKP ne zadostuje za to, da bi se uh, kmetje obnavljali, da bi prevzele vajeti tudi mlajše generacije in da bi preprečili selitve z podeželja. Treba je torej poskrbeti tudi za podeželje in ga podpreti, tudi v okviru kohezijske politike. Treba je recimo zagotoviti boljšo infrastrukturo na podeželju, šole, kulturne ustanove, infrastrukturo za komunikacije in tako naprej na podeželju, na polskem, težko ohranjamo šole odprte, ker je mladih vse manj. Mladi se morajo potem voziti v šole. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj mladi ne ostajajo na podeželju. Tam preprosto ne vidijo možnosti za svojo prihodnost, sploh ne na področju kmetijstva. In zato ugotavljamo, da je sicer SKP že pomembna, ji pa ne uspe ohranjati vasi in podeželja pri življenju. Pri nas podeželje predstavlja več kot 90 odstotkov ozemlja, ampak tja se steka zelo malo sredstev. Skoraj des, 90 odstotkov kohezijskih sredstev prejmejo mesta, ki pravzaprav predstavljajo 10 odstotkov našega ozemlja. Hvala lepa, gospa Vana je naslednja. Hvala, gospa predsednica. Res sem vesela današnje priložnosti, da se lahko pogovorimo s kolegi in kolegicami na, z nacionalne ravni. Včeraj sem dobila priložnost v okviru delegacije Evropskega parlamenta eh, nasloviti bolgarske kolegice in kolege jih obiskati, z nami bi tudi predsednik Tajani. Pogovorili smo se lahko tudi z ministerskim predsednikom In pozitivno je bilo ugotoviti, kljub vsem razlikam glede uh, vsebinske ravni politik, da je kohezijska politika in krepitev kohezijske politike ter kritika načrtovanih rezov v sredstva nam skupna. Tudi avstrijsko predsedstvo sveta in potem romunsko predsedstvo se z nami strinjata. Minister Ab eh, je tudi podal zelo pomemben prispevek, eh, zato hvala. In omenjali ste, da se razprava o kohezijski politiki šele zares pričenja. In mi kot Evropski parlament, kot je že bilo rečeno, smo pripravljeni na to, da bomo hitro iskali rešitve še pred prihodnimi evropskimi volitvami. Mislim, da se vse skupine strinjamo, da kohezijsko poročilo kaže, kako pomembna je ta politika, ne le za gospodarstvo in socialne zadeve, temveč tudi za teritorijalno kohezijo v Evropi gre za solidarnost, gre za boj proti neenakosti, gre za boj proti revščini, proti brezposelnosti in tudi za podporo političnih ciljev Unije s pomočjo strukturnih skladov, predvsem kar se tiče mm, podnebnih ukrepov oziroma varstva okolja. Kar se pa tiče strukture kohezijske politike in financiranja. Govorili smo že o finančnih instrumentih, ki, na katere zeleni včasih gledamo zelo kritično. Evropsko računsko sodišče je že analiziralo sklad EFSI in opazili smo lahko, da gre pri tem za instrument, ki ne poskrbi dovolj za zmanjšanje regionalnih razlik. Pravzaprav vlaga v tiste najbolj razvite regije. In mislim, da tu že prihaja do vrzeli. Le nič cela štiri odstotka eh, sredstev iz Junkerjevega sklada eh, se steče v socialno infrastrukturo in to je bistveno premalo. Zeleni bi si želeli, da bo kohezijska politika pridobila ustrezna sredstva in da bo upoštevala partnersko načelo torej da se povežejo, vključijo še lokalni in regionalni akteri, socialni partneri in tudi civilna družba. Prevričana sem, da bo to dolgoročno zagotovilo boljše in trajnostne rešitve za državljane in državljanke. Lahko se pa strinjam tudi eh, z drugimi govorci, ne bi želeli, da bo kohezijska politika postala nekakšno sredstvo za kaznovanje regij in mest. Da bi morale torej regije odgovarjati za napačne odločitve na nacionalni ravni. Prav tako se izrekamo proti makroekonomski pogojenosti. Recimo, če države ne izpolnjujejo meril v zvezi z eh, odpravo primankljaja, da bi se potem zmanjšala sredstva za državo in regije, kot je bilo v primeru Španije in Portugalske, kot smo se že pogovarjali. Treba je zagotoviti tudi razpravo v zvezi s temeljnimi vrednotami, zagotoviti, da ne kršimo načela pravne države. Zeleni pa bi si tudi zelo želeli, če bi se odmaknili uh, le od vidika BDP-ja, ko gre za porazdelitev sredstev in da bi vključili še druga merila, recimo so, eh, razvoj na področju sociale, okolja in tako naprej. Hvala. Gospod Densker iz Danskega parlamenta, izvolite, oziroma gospa Densker, se opravičujem. Er Hvala lepa, gospa predsedujoča. V veliko veselje mi je, da slišim, kako eh, veliko število držav koristi sredstva kohezijske politike. Tudi na Danskem smo ta sredstva koristili. Sprašujemo pa se, kako lahko to še izboljšamo. Zlasti so, pomembni, eh, so pomembne podeželske eh, regije. In ne glede na to, da smo morda eh, bogatejša eh, država, so izzivi še vedno eh, podobni. Kaj pa mislite, da se dogaja v bogatejših državah? Tudi mi imamo uh, podobne probleme. Kar se tiče širokopasovnega interneta, ne vem, kaj eh, velja v vaših državah, ampak eh, mi imamo operaterje, ki ponujejo celo vrsto eh, storitev, vode, elektriko, internet in tako dalje. Ampak ali danes moramo ponuditi tudi širokopasovni interneta? No, ni internet, kaj ti um, sicer že težko plačujete uh, uh, račune, ki uh, so posredovani sedaj uh, po elektronski pošti in ne uh, z navadno pošto. Sprašujem se, če imamo sedaj obveznost tudi um, ponujanja storitve širokopasovnega interneta. Na to je bilo govora o ustvarjanju delovnih mest, na podeželju ljudje trpijo zaradi prav te urbanizacije, kajti um, eh, delovnih mest je vedno manj in če jih želimo ustvariti, potem um, moramo tudi nekaj glede tega narediti. Na Danskem smo preselili 4000. 4000 um, Eh, javnih eh, delovnih mest eh, v, na podeželje. In to je zelo koristno za podeželje, kajti že če imate dva, dva, 200 zaposlenih, potem pomeni, da potrebujete frizerja, mehanika, celo vrsto drugih storitev in to ustvarja tudi nova delovna mesta. Grazie Presidente. Cari parlamentari, tutti, nazionali ed europei, non possiamo negarlo. percezione della politica. Hvala za besedo. Ne moremo reči, da je prišlo do. Mikrofon je prižgan, moj mikrofon je prižgan. Dobro. Pozdravljam vse poslance, vse kolege iz nacionalnih parlamentov in z Evropskega parlamenta. Ne moremo zanikati dejstva, da naši državljani negativno gledajo na kohezijsko politiko. Ta je namreč eh, zelo kompleksna in eh, državljani ne razumejo ciljev kohezijske politike, ne razumejo rezultatov. In naprimer na jugu Italije, v mojem volivnem okrožju, eh, to, to opažamo, naj si bo zaradi pomankanja informacij ali zaradi dvomov glede uporabe teh uh, sredstev. Naprimer, če imamo sredstva, ki so namenjena neki regiji, potem se sprašujemo, kako je mogoče, da je, so potrebna tri leta za to, da se potrdi en sam projekt to tudi ni povezano z eh, makroekonomskimi eh, pravili za pogojevanje. Če bomo imeli reformo, potem bo ta reforma šla v smeri vedno večjega pogojevanja. Kako lahko pojasnimo državljanom, da ne bo več eh, evropskih sredstev, če ne bo predhodno prišlo do rezov v javne sisteme, v zdravstvene sisteme in tako dalje. Ni smiselno, da govorimo o investicijski politiki, če je to podvrženo takim pogojem. Pozvala bi našo vlado in vse sile, ki podpirajo uh, najrevnejše eh, regije eh, in tu, to, tu pozivam celotno levico, da se angažira za te regije, ki pomoč potrebujejo. Socialni eh, skladi so bili um, uporabljeni v naših regijah in nadomestili so naprimer uh, sklad za brezposelnost, ki sploh ne obstaja na jugu Italije. Hvala, bomo nadaljevali z članom odbora regi, ki tudi želijo prispevati k razpravi. Hvala lepa. Bom spregovorila o stvari, ki se je danes še nismo dotaknili, pa je povezana s kohezijsko politiko. In gre za zadevo, s katero se sama ukvarjam. Morda ne poznate vsi teh le informacij. Prejšnji mesec, oktobra, se je odboru Libe sprejela Dublinska uredba. To je bil zelo zapleten postopek. In vem, da je bilo to težko, nekaterih predlogov sprememb pa nisem razumela kjer je pisalo, da bo prišlo do sankcij oziroma zmanjšanja strukturnih skladov za tiste države, ki ne bodo uporabljale mehanizma za preselitve. Ne moram si predstavljati, kako naj bi se takšen mehanizem izvajal v praksi. V tem trenutku še ni migrantov pri nas, bodo pa po letu 2020. Seveda podpiram solidarnost in zauzemam se za to, da imajo države skupno azilno politiko, ki izvaja vse, si delijo stroške eh, oziroma morajo plačati kazni, če ne sprejmejo migrantov, ampak to je treba potem eh, odzeti iz nacionalnega proračuna ne, ne bi smeli rezati sredstev, ki pridejo neposredno v regije. Regije niso krive za to, če eh, njihove vlade ravnajo tako, kot ravnajo. Zato bi rada izkoristila to priložnost, da to omenim predstavniku sveta in komisije. Prosila bi, če podate kratko stališče v zvezi s temi vprašanji, kako vi gledate na to problematiko in ali razmišljate o rešitvah za to težavo. Uh, Eh, v prihodnosti po brexitu bo na voljo še manj finančnih sredstev in eh, manjšanje finančnih sredstev zaradi eh, neprimernega ravnanja vlad po mojem mnenju ni dobra rešitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Papadimolis. Beseda je vaša. Hvala lepa za besedo v tej dvorani eh, smo eh, večinoma naklonjeni kohezijski politiki, ampak eh, to ne velja nujno tudi za komisijo in za svet, tam, kjer se odloča o proračunu za 2020 in po letu 2020. Pred, 20, pred dvema tednoma je um, podpredsednik komisije na plenarnem zasedanju parlamenta povedal, da Eh, v obdobju krize je prišlo eh, do eh, povečanih neenakosti tako med regijami kot socialnih neenakosti. Če želimo to premostiti, potrebujemo okrepljeno kohezijsko politiko, ne pa da se to obravnava, kot da se ni nič zgodilo. In na to, gospa predsedujoča, imamo tudi nekaj uh, Eh, ljudi, ki si prizadevajo ne samo za business as usual, temveč želijo znižati obseg sredstev za kohezijsko politiko. Če pa želimo močno kohezijsko politiko, potrebujemo poenostavitev, strinjam se z nemškimi kolegi, ampak potrebujemo pa tudi sredstva. In če želimo povečati. Uh, Eh, kohezijo, potem eh, morajo iti sredstva eh, tja, kjer jih najbolj potrebujemo, tam, kjer je več revščine, več brezposobnosti in premalo investicij. Sicer ne bomo služili politiki kohezije. Gospa Krecu, komisarka Krecu, je naklonjena kohezijski politiki, ampak znotraj komisije imamo tudi celo armado ljudi, ki želi skrčiti eh, sredstva za kohezijsko politiko, ki želi oslabiti kohezijsko politiko in gospod Oettinger, ki je odgovoren za proračun, kaj on meni o kohezijski politiki? Nimam namreč občutka, da jo podpira. Zato mislim, da bi morali v tej eh, dvorani uh, in veseli me, da je koordinator ELS-a tu in da se strinja s tem. Torej, iz te dvorane moramo pritisniti na eh, komisijo in svet. Ne smemo eh, žrtvovati eh, kohezijske politike ehm, zaradi brexita in zaradi krčen sredstev. Strinjam se s komisarko, ki pravi, da se ne sme um, strinjati s to absurdno zahtevo člena 103, kajti na ta način kaznujemo tiste regije, ki najbolj potrebujejo ta denar. Hvala lepa. Eh, zelo na hitro jutri eh, boste imeli priložnost, da eh, komisarja Oettingerja to sami vprašate in cel odbor bo lahko prisluhnil odgovorom. Gospod Rodriguez oziroma gospa Rodriguez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, portugalska, eh, kot lahko povem, eh, da smo zelo odvisni od teh sredstev. Podpisali smo že zahtevane Eh, dokumente in še vedno čakamo na denar. Ampak ne želim govoriti o najbolj oddaljenih eh, regijah. Eh, želim govoriti o kohezijski politiki. Rada bi omenila tudi finančne instrumente. To ni ravno v duhu kohezijske politike. pomoči eh, so bile eh, odraz evropske solidarnosti. Finančni instrumenti so uporabni v nekaterih eh, primerjih, ampak pogosto niso najbolj učinkoviti in to smo tudi že povedali. Želela bi, da kohezijska politika ne bila izvajena s pomočjo finančnih instrumentov. In, uh, rečeno je bilo, da bo do države članice v večji meri odvisne za razporeditev sredstev. Mene ne skrbi uporaba besede poenostavitev, ampak kaj pomeni radikalna poenostavitev? Kako bodo. Um, eh, kako bo ta denar nadzorovan in kakšna bo uloga uh, um, pristojnih organov. Mislim, da mora biti do leta 2020 povsem jasno, kdo bo počel kaj. In um, kar se mene tiče in kar se nas tiče, je uh, prihodnost uh, kohezijske politike uh, odvisna tudi od uh, tega, kaj uh, državljani menijo o tem. Dobro, jaz sem predsednik, ki je na trome. Hvala lepa, gospa predsedujoča tudi sam bi izkoristil priložnost, da pozdravim kolege iz eh, nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta in vse druge zelo nakratko. Najprej naj izpostavim pomembnost eh, tega srečanja na temo kohezijske politike in to eh, v trenutku, ko Evropska unija, svet in odbor regij že imajo pripravljene dokumente na to temo. Prav tako bi uh, omenil tudi delo nacionalnih parlamentov in ulogo eh, držav članic in sveta. Tu ne gre samo za zagotavljanje subsidijarnosti, ampak takšen no, inta, intraparlamentarno srečanje nam omogoča tudi, da je ta proces um, demokratičen, dobro pripravljen in da smo vsi ustrezno obveščeni o tem, kaj se dogaja. Uh, Vloga nacionalnih parlamentov je to ključnega pomena, gospa komisarka in eh, gospa Krel sta to tudi izpostavili. Pomankanje informacij, ki se nanaša na koristnike kohezijskih politik, je eh, tu eh, problematična in odgovornost za to gre pripisati tudi nacionalnim parlamentom. Nekatere države članice imajo regije, ki eh, eh, omogočajo državi, da dobi eh, sredstva iz kohezijskih politik. Regije ne dobijo teh sredstev neposredno. Kohezijska politika je glavni instrument uh, investicije v eh, kohezijo med regijami v Evropi. Eh, ta sistem moramo poenostaviti, mora se osredotočati na rezultate in eh, spremljanje tako na področju metod in kriterijev mora biti prav tako poenostavljeno. Izpostavil bi še nekaj, kar se mi zdi pomembno in sicer upravljanje na več ravneh. To moramo ohraniti tudi v prihodnosti. nadzor mora, se mora vrniti na lokalno, um, regionalno in nacionalno raven. Gospod Zeler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poudarjam, da so strukturni skladi najpomembnejši naložbeni inštrument in tako bi moralo ostati. Vse za regije. No, ampak trenutno stanje kaže na to, da smo ta nekdaj uspešni inštrument obsodili na smrt. O tem govorijo tudi številke. Razrešnica za leto 2015 je pokazala, da se trenutno programsko obdobje sploh še ni začelo v nobeni državi. Podobno stanje je bilo v letu 2016. Eh, takrat je komisija ugotovila, da se v glavnem države ukvarjajo še z eh, pripravo programov. Mm, in izvajanje projektov se sploh še ni prav začelo. Uh, to je povzročilo vedno nove pozive k poenostavitvi, ampak uh, pravzaprav so se administrativna bremena pomnožila. Eden izmed takih, ki je za poslen v takšnem upravnem organu, je rekel, da število dokumentov za pravili mm, stalno raste v obdobju do leta 2007 jih je bilo 20, potem 2013 jih je bilo 200 in sedaj jih je 400. Um, ehm, skratka, tukaj obstajajo problemi z prekomernimi administrativnimi obremenitvami in mislim, da bi morali skupaj reševati te probleme. Tega problema se moramo lotiti. Dobro je, da smo se sedaj tukaj stali z kolegi iz nacionalnih parlamentov, tudi um, predstavniki regij, kajti predvsem v regijah je tako, da se pravila še bolj zaostrijo in zato nastanejo še večja administrativna bremena. Prosim, da sami preučite delo v vaših ministrstvih ali pa v nacionalnih uh, upravnih organih. Um, stvari ne napredujejo tako, kot bi morale, kaj ti tudi upravljanje z temi skladi mora biti učinkovito v regijah, zato da bomo lahko uspešno izvajali programe. Če bo dodatno prihajalo do zamud, potem je seveda prihodnost kohezijske politike in pa strukturnih skladov pod vprašajem. Tukaj je že povedalo, da. Tukaj smo že povedali, da smo vsi tukaj. Uh, prijatelji, kohe, prijatelji kohezijske politike. In tudi pred nekaj leti smo stalno poslušali komisarje, ki so govorili o tem, kako je kohezijska politika najpomembnejši inštrument za ustvarjanje rasti in delovnih mest. Danes pa tega več ne slišimo. Kolega Mihel si je tudi opozoril na to, da se to tudi več ne pojavlja v delovnem programu komisije. Tako da tukaj moramo sedaj združiti naša prizadevanja, zlasti tam, kjer so strukturni skladi privedli do močnejše centralizacije bi pozval dotične vlade, nacionalne in pa regionalne, da so strukturni skladi, strukturni skladi za razvoj uh, uh, regij in mest. No, imamo pa tudi eh, agen, uh, agendo za razvoj mest, ki nažalost do sedaj prav tako ni bila ustrezno izvajana. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Polityka spójności to fundament solidarnosti. Hvala lepa. Kohezijska politika je osnova evropske politike. Nihče ne dvomi v to. Kar je škoda, pa je to, da se sedaj pojavlja toliko dvomov v zvezi z s koristnostjo te politike za eh, razvoj evropskih regij. Odgovoril bi gospodu Šnajderju. Ponovil bi to, kar je že povedal. Več eh, eh, kompetenc in več zaupanja eh, potrebujemo v regijah. Po mojem mnenju in ne samo mojem mnenju je to ključ za kohezijsko politiko. Zato, da bo ta lahko bolj učinkovita, bolj jasna in da bo njena razsežnost uh, pomembnejša za to, da bomo o tem govorili ne samo tu v parlamentu, temveč da bo do odločanja prišlo tudi na lokalni ravni, na regionalni ravni, kajti oni najbolje poznajo svoje potrebe. Danes obstajajo velike razlike ne samo med regijami, temveč tudi med državami Evropske unije. veliko regij v Evropi imajo težave tudi znotraj same regije. In če se želimo zoprstaviti tem problemom, potem eh, se lahko poslužimo kohezijske politike. Zato pa potrebujemo večjo prožnost pri pristopu in tudi možnost, da regionalni organi lahko odločajo. moramo bolj zaupati v regionalne pristojne organe. In če želimo doseči dodano vrednost, če želimo pokazati, kako učinkovita je Evropska unija, potem vas vabim na Polsko. Zdrav vsem predstavnikom regij, eh, nacionalnih parlamentov, kolegom v parlamentu predstavnikom komisije in resnično mislim tak pogovor zelo potreben in strinjamo se vsi, da smo vsi tu prijatelji kohezijske politike in tudi to, da je kohezijska politika oziroma princip solidarnosti, ki se izvaja prav s pomočjo kohezijske politike, tisto vezivo, ki bo Evropsko unijo obdržalo skupaj ali pa bomo imeli velike težave te razlike med regijami so konstantne in se ponekod tudi pojavljajo novi problemi, zato treba poiskati odgovore tudi, na nje tudi v prihodnje. Vsi se tudi zavedamo, da imamo nove izzive v, v Evropi, tako v povezavi z eh, brexitom, z migracijami, z ostalimi stvarmi in da je ta matematična formula zelo enostavna, ker bo pač nekaj denarja treba dati za druge, po, druga področja, ena neto plačnica odide, je relativno enostaven izračun, da vekoliko ne bomo ali povečali nacionalnih prispevkov ali uvedli lastnih virov, bo mogoče breme prišlo zgolj še na države članice v enem delu, kjer bodo nastale nove težave. Zato mislim, da je prvo ključno sporočilo tudi tistim, ki prihajate iz nacionalnih parlamentov, da se tudi doma pogovorite o temu in ko bodo vaši predstavniki prihajali na svet Evropske unije, da bodo pošteno in odgovorno govorili podobno doma kot v Evropi. Kajti, če ne bo dodatnih virov financiranja, bo kohezijska politika enostavno eh, v velikih težavah. Veliko je odvisno od vseh nas tudi, kakšna, kako se izvaja sedanja kohezijska politika. Ali je zdaj vprašanje, da je sestav eh, ali so ta pravila resnično prezakomplicirana, kar zagotovo drži, kaj je narobe tudi pri domačih strukturah po državah, da se toliko časa ne spravi v pogon te politike, da se ne začnejo z izvajanjem. In eh, mislim, da je potrebno v tem času, ki je pred nami, intenzivno vse narediti na tem, da bomo finančno perspektivo 14-20 čim bolje izvedli, kajti na sprotnem primeru bomo imeli pri novi finančni perspektivi še toliko večje, večje probleme. Sam sem bil tudi župan, bil sem tudi minister, zadolžen za kohezijska sredstva, za program razvoja podeželja, ko sem bil same vladi. Vsak teden smo imeli v, pet, v četrtek eno uro pred sejo vlade kohezijski ministri sestanke in smo tudi v letu 2012 prejšnjo perspektivo pospešili, tako da mislim, da je treba doma veliko na tem področju narediti. Po drugi strani pa to, kar je bilo danes že tu, tu tudi eh, eh rečeno, kohezijsko politiko moramo enostavno popularizirati, da bodo ljudje, evropejci, vedeli, da je koristna, da je Evropa zaradi tega lepša, zaradi tega povezanejša, drugače bomo imeli eh, velike težave, če ta vidnost kohezijske politike ne bo dovolj velika. Hvala. Hvala lepa. Gospa Maletič. Thank you very much, Madam Chair. I'm very, very... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo sem hvaležna in zelo sem vesela, da imamo tudi eh, poslance nacionalnih parlamentov med nami in da lahko skupaj razpravljamo o sedmem kohezijskem poročilu in o prihodnosti kohezijske politike. Imam eh, nekaj pomembnih eh, sporočil. Če želimo močno Evropo, potrebujemo več eh, kohezije, kar pomeni, da se proračun ne more zmanjšati v prihodnosti, mora ostati isti ali pa se mora povečati. Na to, glede evroomočja in te proračunske postavke, ne moremo imeti. Uh, Eh, proračunske postavke za evroobmočje na račun kohezijske politike. To bi moralo biti naše stališče. In tretjič, o tem ste že precej razpravljali o načeljih kohezijske politike in eh, Precej novosti je bilo uvedenih za obdobje 2014-2020 in zato se mi zdi pomembno, da eh, jasno se zame ostališče, da ne potrebujemo reforme kohezijske politike v smislu uvajanja novih načel. Poenostavitev potrebujemo, ja, ne pa novih načel. Istočasno z to sejo smo imeli tudi javno predstavitev v odboru za proračun in eh, naj vam povem nekaj, kar je pomembno. Imeli smo eh, predstavnika sveta in komisije in eh, zastopnik komisije nam je povedal, da glede eh, sporazuma o večletnem finančnem okviru, torej med eh, parlamentom, državami članicami, svetom, komisijo, da eh, je obdobje, ki je za to predvideno, do konca leta 2019, še bolje pa bi bilo, seveda, če bi do tega prišlo do julija 2019, do Eh, konca zakonodajnega obdobja tega mandata. Ampak svet eh, je povedal, da se države članice verjetno ne bodo eh, strinjale glede MFF-a in pravil za prihodno kohezijsko politiko in da lahko pričakujemo časovnico, če le um, um, pomladi 2020. To pomeni, da bomo imeli predlog eh, prihodne leto 2018, sporazum pa šele eh, pomladi 2020. Eh, to je prepozno za to, da bi lahko izvedli kohezijsko politiko na gladek način za obdobje 20, po 2020. In to vsi vemo. Pomembno je, da vsi delate skupaj z ministri za finance, z ministri za regionalni razvoj in da jih prosite, da eh, si prizadevajo za to, da bomo imeli eh, pravila čim prej mm, opredeljena. Potrebujemo jih leta 2019 in ne kasneje, kajti sicer bomo zopet eh, imeli zamude pri implementaciji kohezijske politike in to se je dogajalo že v tem obdobju. I now see that we missed one of the colleagues.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 nekdo bi lahko rekel, da kohezijska politika nima nič opraviti s tem, ampak to ni res. Kohezijska politika ima opraviti tudi s temi poplavami. Če ne poznate naših regij, vam lahko povem, da je na tisoče ljudi skušalo rešiti svoje življenje, enega se jih je izgubilo življenje, to se dogaja v Mandi in drugi. Kaj se tam dogaja z kohezijsko politiko? Desetletja so velika podjetja črpala sredstva, potem so, pod, potem so dajala privilegije, subvencije na poljuben način. To se je zgodilo, to je pač posledica kapitalističnega razvoja v zadnjih nekaj letih. No, medtem so pa delavci, revni ljudje. Ostali brez mm, sredstev, tudi ni bilo javnih investicij, da se lahko izognili takšnim eh, poplavam ta podjetja bi prav tako lahko poskrbela za takšno infrastrukturo, ampak ker ta podjetja niso bila zainteresirana za infrastrukturo, ki bi preprečila poplave, ker tukaj niso imela nobenega interesa, se pač to ni zgodilo. In to je kohezijska politika v Evropski uniji. In to se ni zgodilo samo v Grčiji, ampak tudi v drugih evropskih državah. Tukaj, torej, to torej kaže na to, kakšno obliko razvoja imamo ali pomaga ta razvoj samo družbam, podjetjem, ki počrpajo ta denar ali želimo s tem eh, pomagati ljudem. Tukaj obstaja samo nek uh, mit o razvoju. Delavci, eh, običajni ljudje dobijo samo drobtinice. In sedaj govorimo o sredstvih, ki bi, naj, uh, ki bi jih naj črpali iz solidarnostnega sklada, ampak ta so zelo omejena. Naša stranka, stranka komunistov, je sprejela resolucijo, v kateri smo se uprli tem drakonskim pogojem, ki jih ima solidarnostni sklad za črpanje sredstev. Večina ljudi ne vidi niti previte pare iz tega sklada. Naša stranka si bo še naprej uh, borila za to, da ne bi veljal kriterij kapitala, ampak da bi eh, veljal eh, kriterij pravice za delavce. Hvala lepa, sedaj pa dajemo besedo našim govornikom, zato da podajo zaključke. Začeli bomo za gospodom Akto, uh, Ahom, ki nas mora kmalo zapustiti. Kakšna so vaša zaključna sporočila? Hvala lepa, gospa Mihajlova. Želel bi se zahvaliti za besedo. Res je, pravzaprav bi moral biti že ob šestih na letališču, tako da moram kmalo oditi. Moram reči, da je bila današnja izmenjava stališč izredno zanimiva. Z nekaterimi vašimi stališči se popolnoma strinjam. Ta so nam skupna, vsi želimo pa enostaviti financiranje, kriterije, pravila. Nihče temu ne nasprotuje. Istočasno pa se naša stališča razlikujejo. V svetu lahko države članice izraze, izražajo svoja stališča. No, na podlagi teh stališč eh, lahko potem komisija predloži nove predloge. Ni tako, da predsedstvo ne bi želelo nadaljevati se razpravami. Ne, mi želimo. predati do sedaj opravljeno delo naslednjemu procesu. Želimo si napredka na področju uh, uredbe o omnibusu. Upam, da bomo uspeli doseči napredek pri tem doseju. Kohezijsko politiko potrebujemo. Kohezijska politika je zelo pomembna, zato si, se moramo za njo potruditi. Vsem skupaj želim veliko uspeha in se vam še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa in srečno pot domov. Veliko sreče z prometom v Bruslju. Besedo se taj dajem gospodu Šnajderju. Kakšne so vaši, vaše sklepne pripombe? Hvala lepa, gospa predsedujoča, še enkrat bi izpostavil ključne besede iz eh, razprave. Eh, omenjen je bil večeti finančni okvir. Sam bi želel še enkrat podariti naše stališče. V našem mnenju smo povedali, da eh, pričakujemo, da bo strukturnemu skladu in investicijskim skladom namenjen dovoljšen delež eh, sredstev, če bomo ustrezno podkrepili eh, strukturne sklade, tudi ne bomo govorili o problemih kohezijske politike. Nimam vtisa, da se komisar Oettinger s tem ne bi ukvarjal. Mi smo ga večkrat gostili, k vam eh, bo prišel jutri. Vredno je bil pri vas še večkrat kot pri nas in komisar Oettinger je vedno poudar, poudaril, da eh, so mu naša mnenja varna, eh, važna, kar se tiče BDP kot kriterij za kategorizacijo regij. Ja, uh, BDP je odločilnega pomena pri tem, eh, ali je regija kategorizirana kot eh, razvita, manj razvita ali pa prehodna regija. Eh, no, moramo pa upoštevati, ali obstajajo morda v kohezijski politiki tudi kakšni elementi, ki slabijo gospodarsko kohezijo. Tukaj moramo imeti v takšnem primeru možnost tudi poseči v kohezijsko politiko ne smemo dovoliti, da bi kohezijska politika ošibila kakšno regijo. Potem pogojevanje. Jaz sem že povdaril, da temu nasprotujem. To seveda ne velja za ex ante pogojevanje. Ex ante pogojevanje je lahko dober instrument za to, da krepimo učinkovitost ehm, strukturnih skladov in da dosežemo dodatne pozitivne učinke v regiji. A gospod Hetman je govoril o vprašanju moči regiji. Tukaj so prej na potezi države članice. Dobro bi bilo, če države članice na regije ne bi gledale kot na nekaj, kar jim konkurira. Ne, regije bi morali okrepiti, kajti to krepi moč celotne države. Bolj kot so močne regije, bolj je močna celotna država. Še vprašanje poenostavitve. Tukaj ne smemo prelagati odgovornosti iz enega na drugega. Mi v regijah um, se seveda moramo soočati z zapletenim skupkom pravil, ki je bil sprejet na evropski ravni. Um, Ampak eh, tudi regije so deloma krive za to, zato moramo na vseh ravneh poskrbeti za poenostavitev ampak ta zapletenost je nekaj, kar izhaja od zgoraj na vzdolj. Če imamo 2000 predpisov v tem obdobju, kakor je povedal eden izmed uh, govornikov, potem morajo to izvajati tudi nacionalne države in potem k temu dodajo še dodatna pravila. Nadzor je tukaj uh, tudi ušel izpod nadzora. Z prekomernim nadzorom, z prekomernimi kontrolami ne dosežemo ničesar. To privede do straha v administrativnih organih, te je potem strah, da bodo naredili napako in zato še bolj nadzorujejo. Če bi tukaj poskrbeli za več zaupanja tudi v nacionalne kontrolne organe, potem je to tudi dodaten korak k poenostavitvi. Potem še zadnja točka. Prevečkrat govorimo o problemih, o negativnih plateh kohezijske politike, zato bi želel na koncu še enkrat povdariti, da je kohezijska politika in strukturni skladi, to je izreden zgodovinski uspeh. Nikoli prej v zgodovini nismo imeli česa takega, kot je kohezijska politika eh, ali eh, kot je inštrument solidarnosti. Zato moramo Eh, nam biti ponosni, z ponosom moramo kohezijsko politiko in solidarnost razvijati naprej in zaupam eh, v to, da bo tudi bolgarsko predsedstvo nadaljevalo v tem duhu z pogajanji o kohezijski politiki. Thank you, thank you much, Hvala lepa, gospod Schneider, za ta navdihujoč govor res je, upam, da nam bo skupaj to uspelo. Skupaj smo močnejši in to je tudi sporočilo bolgarskega predsedstva. Besedo sedaj dajem še gospe Plamp. Hvala, govorila bom romunsko. Konkluzija, pe care am traso eu în această se... Hvala lepa. Kakšni naj bodo sklepi te razprave za me? Vsi tisti, ki ste prevzeli besedo, ste izrazili podporo kohezijski politiki. Vsi smo prijatelji kohezijske politike in vsi menimo, da kohezijska politika mora ostati najpomembnejši stebr investicijske politike v Evropski uniji. In to zahvaljujoč dodani vrednosti ki jo je že dokazala. Očitno je, da potrebujemo eh, večjo vidno kohezijske politike, potrebujemo tudi eh, vidnost rezultatov za državljane, v kolikšni meri to doprinese k njihovem vsakdanjem življenju. Potrebujemo tudi večje zaupanje vseh akterjev v izvajanje kohezijske politike. To sem želela tudi pri svoji, svojem prispevku izpostaviti. Potrebujemo večje zaupanje eh, med eh, eh, pristojnimi organi in korisniki na vseh ravneh, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski. In prepričana sem, da skupaj lahko dosežemo dobre rezultate in vsakič znova smo to tudi dokazali. Pokazali smo, da uh, smo skupnimi napori vseh evropejcev lahko odgovorili na vse izzive, katerim smo bili priča. In način, kako smo se odzvali na te izzive, je bil vedno odvisen od konteksta, ampak ta hip imamo občutek, da vsi skupaj, evropske inštitucije in evropski državljani, odbor regi, lahko še naprej branimo kohezijsko politiko, ki jo vsi tako potrebujemo. In izkoristila bi to priliko, da bi se zahvalila gospe Kel za način, kako vsakič znova izpostavi pomembnost te kohezijske politike za državljane. Zahvaljujem se vam vsem za koristne prispevke. Prepričana sem, da bomo vsi bolje sodelovali in zlasti imam tu v mislih tudi nacionalne parlamente, Evropski parlament, pa tudi Evropsko komisijo. Vsi moramo sodelovati za to, da bomo ubranili evropski projekt. Hvala lepa, besedo dajem še gospe Vasilevi. Hvala. To, kar je rekel uh, gospod Schneider o prihajajočem predsedstvu, je name naredilo veliko tis. Zahvaljujem se mu za te besede. Strinjam se s tem, da moramo še naprej uh, nadaljevati skupnim delom, razpravljati moramo o koristnosti in učinkovitosti naše kohezijske politike. Bolgarija je dobro mesto za takšne razprave, kajti kot sem povedala uvodoma, pripričani smo, da je kohezijska politika izredno koristna, prepoznavna in eh, politika, ki je ljudem blizu. Vsi se strinjamo s tem, da je kohezijska politika izboljšala življenski standard v moji državi, um, izboljšala je tudi naše gospodarstvo. Tako da pravzaprav potrebujemo več uh, takšnih ljudi, ljudi, kot smo danes tukaj. Treba je razširiti to sporočilo, treba je obveščati o kohezijski politiki. Na podlagi današnjih prispevkov. No in še enkrat se vam lepo zahvaljujem, da ste mi dali priložnost, da sodelujem na tej razpravi. Torej, vsi tukaj se strinjamo, da se mora kohezijska politika nadaljevati, vsi se strinjamo, da je treba ohraniti nepovratna eh, sredstva, eh, kajti finančni inštrumenti so koristen inštrument, ampak niso primerni za vse. In prav tako se strinjamo s tem, da je treba poskrbeti za poenostavitev in pa fleksibilizacijo. No, v sedanjem programskem obdobju je poenostavitev najpomembnejša vsebina trenutne uredbe. Ehm, zato bomo v naslednjem zakonodajnem svežnju morali več pozornosti posvetiti fleksibilnosti. In tukaj, za, tukaj gre za fleksibilnost glede postopkov, pravil, vse to mora pripeljati do več rezultatov, do večje učinkovitosti. In še enkrat bi povdarila tudi to, da je ključnega pomena čas sposobni, moramo biti se pravočasno odzivati, biti moramo uh, konkurenčni, združeni, ampak tudi konkurenčni in zato bi mm, se moralo vse zgoditi ob pravem času. Torej, eh, Hvala lepa vsem skupaj. Upam, da se kmalo vidimo v Bolgariji, da bomo lahko tam nadaljevali z razpravami. Razprave so res bile zelo zanimive. V začetku naslednjega leta bomo organizirali forum o kohezijski politiki v Bolgariji v okviru razprav o večletnem finančnem okviru. Torej, veselim se nadaljnih razprav, upam, da bo še naprej eh, potekale v pozitivnem vzdušju. in uh, upam, da bomo lahko začeli izvajati naslednje programsko obdobje od prvega dneva uh, veljave novega programskega obdobja. Hvala lepa, res je bilo zanimivo razpravljati z vami. Hvala vam še, gospa Krel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. O zaključku bi želela povedati, da se veselimo bolgarskega predsedovanja. Ravno smo za delegacijo obiskali Sofijo. In mislim, da so v Bolgariji zelo angažirani, želijo si dobre, učinkovite kohezijske politike. Bolgarsko predsedstvo je tukaj poslalo pozitivna sporočila. Vesela sem, da je bila z nami tudi gospa Plum, kajti pred uh, nedavnim smo obiskali tudi Romunijo. In uh, sama bi se želela, da bi slišali o pozitivnih primerih iz teh dveh držav, pozitivne zglede tega, kako deluje kohezijska politika v njihovih regijah. In še nekaj bi želela pripomniti. Verjetno ste opozili, da smo si vsi bolj ali manj eh, edini glede tega, kaj želimo doseči, vsaj tukaj v dvorani. Ampak zunaj te dvorane pa obstajajo tudi drugi glasovi. In uh, naš boj v Evropski uniji in v državah, v regijah bi pridobil na zagonu, če bi lahko dokazali, da je kohezijska politika dobro izvajana in da so sredstva počrpana. Kaj je najhujše je, če damo v evropskem proračunu na razpolago sredstva, ki jih potem nihče ne počrpa in jih moramo potem vračati. Ko se pogajamo o višjem proračunu za naslednja leta, nam seveda to potem ne koristi, kajti potem nimamo argumentov, zakaj zahtevamo več eh, sredstev. Tako da bi bilo dobro, če bi nam to vsem skupaj uspelo. Hvala lepa, gospod Van Bresko. Vi imate to čas, da ste zadnji govornik danes. Najprej bi se želel zahvaliti vsakemu izmed vas. Mislim, da smo tukaj soglasno izrazili podporo kohezijske politike. Spomnili smo se na to, kako pomembna je ta politika za državljane, temelji na partnerstvu, gre za izboljšanje blagostanja naših državljanov. Eh, no, kot ste opozorili, nekateri izmed vas, nažalost, eh, o teh uspehih včasih premalo sporočamo. In tudi to je del našega dela. To nam lahko daje dodatno motivacijo v tem kritičnem času, ko pripravljamo nov proračun in pa zakonodajni okvir, ki sem ga prej omenil. Torej, ta bo predložen spomladi naslednje leto. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Skušali bomo jih upoštevati, ukolikor bo to možno. Slišali smo nekaj zelo zanimivih predlogov. Samo še dve, tri zadeve bi izpostavil. Pogojevanje ja, eh, tukaj smo pretiravali, tukaj ni dvoma. Želeli smo doseči nek pozitiven učinek, ampak še vedno menim, da so za nekatere investicije pomembni predpogoji. Najdem, primer, uh, eh, najdem za primer promet. Še vedno financiramo številne projekte uh, za promet, čeprav ugotavljamo, da v nekaterih državah sploh nimajo nekih eh, strateških načrtov, kako naj investiramo milijone v promet, če ne vemo, kakšna je srednjeročna ali pa dolgoročna strategija na področju prometa v neki državi. Potem drugo eh, vprašanje. Poenostavitev. Mm, res je, tukaj si ne želimo revolucije. Eh, sedaj preučujemo uredbo člen za členom, vprašamo se pri vsakem členu, če ga res potrebujemo. Eh, naj vam eh, podam primer. Vsi, ki ste zadoženi za programe, veste, da lahko v okviru projektov trošimo sredstva samo dotični regiji, a, torej samo recimo v Berlin Brandenburg ali pa v kakšni drugi regiji. Ampak ob tem se sprašujem, če bi se partnerji v programu odločili, da želijo del sredstev uporabiti za nek sejem na kitajskem, kajti to bi Brandenburgu lahko pomagalo um, pri pridobivanju večje prepoznavnosti, potem bi morali to dovoliti, če se vsi partneri strinjajo. To je samo eden izmed primerov. No, k temu se bomo vrnili spomladi naslednje leto. Enako velja za nadzor in revizijo. V idealnem svetu bi se lahko oprli samo na nacionalna pravila, kajti to so pravila, ki jih nacionalni organi poznajo, ki jih upravičenci poznajo. Eh, za večino izdatkov na nacionalni ravni ni potrebno, da imate eh, Evropsko knjigo pravil na eni strani, nacionalno knjigo pravil in potem eh, se ukvarjati vpraša, z vprašanjem, katera pravila tukaj obveljajo. No, prav tako pa ne želimo zaiti v takšno situacijo, ko več ne bi vedeli, kaj se dogaja na, v državah članicah. Komisija je ne na zadnje odgovorna za proračun, zato moramo vedeti, kaj se dogaja na terenu. Vedeti moramo, da so spoštovani določeni standardi, zato bodo pravila vedno obstajala. Naš cilj pa je ta, da v tistih primerjih, kjer vidimo, da lahko nacionalne administracije upravljajo za sredstvi brez nadzora Brusla, potem jim pač moramo zaupati. Nažalost pa ne moremo eh, regulirati zaupanja. Tukaj je torej potrebno prizadevanje na vseh stranih, pa še nekaj glede kriterijev dodeljevanja. Te kriterije si moramo uh, Um, pozorno ogledati. Res je, ne moremo se več zanašati samo na BDP. BDP bo seveda še naprej igral pomembno vlogo. Moramo pa razmisliti tudi o novih izzivih in se vprašati, kako se lahko zovemo na te izzive, ne glede na to, ali gre za socialno vključevanje, za energijo, za podnebne spremembe in tako naprej. In pa še Eh, področje fleksibilnosti in pa usmerjenost v rezultate. Številni ste se pritoževali, da kohezijska politika ni dovolj fleksibilna. Mi se delno s tem strinjamo, trenutno razmišljamo o kar radikalnih idejah. Trenutno imamo še vedno sedemletni več, eh, sedemletni um, večletni finančni okvir, eh, kohezijska politika pa se sprejema za štiriletno programsko obdobje. Morda bi lahko to nekako bolje povezali med seboj, morda bi lahko eh, nagradili tiste programe, ki dobro delujejo. Eh, morda lahko predvidimo več manevrskega prostora za nepredvidljive izdatke. Dobro, ampak kako bomo to uredili, bo presenečenje naslednje leto. Thank you. Thank you very much. There are some surprises we can expect for the next year. Uh, ja, hvala lepa. Prav gotovo lahko pričakujemo nekaj presenečenj naslednje leto. Uh, upam, da ne bo teh presenečenj preveč, ampak vsekakor se vam zahvaljujem za vaš prispevek. Zahvaljujem se tudi vsem članom nacionalnih parlamentov za udeležbo na današnji seji. Lahko vam zagotovim, da cenimo vaše izkušnje in vašo podporo. Eh, cenimo vašo podporo našemu delu na področju kohezijske politike tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za vsa vaša stališča, stališča nacionalnih vlad in parlamentov in hvala lepa za vaše prispevke danes. Splošni sklep je lahko ta, da vsi tukaj v dvorani želimo kar najboljšo prihodnost kohezijske politike. Želimo si enostavno, dobro delujočo kohezijsko politiko, ki se bo odzivala na potrebe evropskih državljanov. Kohezijska politika mora biti bolj pregledna, bolj fleksibilna, laže razumljiva. Gre na nazanje za politiko, s katero investiramo v rast in delovna mesta v Evropski uniji. Prepričana sem, da nam lahko vsem skupaj uspe. Dobre izkušnje imamo z dosjejem o omnibusu. Morda bi lahko tudi tam komisija predlagala kaj revolucionarnega. No, tukaj se malo šalim. Eh, kakorkoli, hvala lepa za vašo udeležbo. Razprava je bila zelo plodna. Upam, da to ni bila zadnja takšna razprava in za veseljem vas bomo spet sprejeli v Evropskem parlamentu. Naj se zahvalim še tolmačem. Za njihovo mm, pomočjo smo se lažje razumeli med seboj. Hvala vsem skupaj, saj je zaključeno.